colleagues, um, if you don't mind, I'm going to make a. Kolegice in kolegi. Predlagam, da danes za spremembo pravočasno začnemo. Gosti nas morajo zapustiti in. Uh, poskušamo vedno začeti pravočasno. Hvala torej vsem, ki ste tukaj pravočasno. danes dopoldan govorimo o strategiji za notranjo varnost. In uh, začeli bomo kar z prvo točko. To so dejavnosti stalnega odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti v okviru sodelovanja na področju preiskovanja in pregona kaznjivih dejanj ter notranje varnosti in predstavitev operacije Archimedes. Danes zjutraj bomo slišali predstavitev gospoda Piantidozija, On je predsednik tega stalnega odbora v okviru stalnega pred, eh, predsedovanja Italije in predstavitev bo podal tudi gospod Wainwright. Kolegice in kolegi, kako veste, je notranja varnost eh, tema, ki nas zelo zanima. To je vedno visoko na naši agendi in eh, po našem mnenju bi bilo zelo dobro, da bi imeli to začetno razpravo še pred ustnim vprašanjem, ki ga bomo oblikovali kasneje. Tako bomo dobili horizontalen pogled na širok spekter ukrepov in dejavnosti, ki sestavljajo notranjo varnost z operativnega vidika. Najprej bo predstavitev podal gospod Pijan Tedosi, on je predsednik stalnega odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti, ko se je bil oblikovan v skladu z 71. člena pogodbo o delovanju Evropske unije, gre za stalni odbor ki je oblikovan v okviru sveta, zato da se zagotovi operativno sodelovanje na področju notranje varnosti, da se to spodbuja in krepi v okviru unije. Prav tako vas želim opozoriti, da je bil odbor oblikovan zato, da spodbuja usklajevanje dejavnosti pristojnih organov držav članic. In kar zadeva nas, Evropski parlament, vam lahko povem, da je treba Evropski parlament in nacionalne parlamente redno obveščati o delu tega odbora. Po gospodu Pentedosiju bomo prisluhnili gospodu Wainwrightu, ki je direktor Europola. On nam bo podal predstavitev o zelo konkretnem primeru operativnega sodelovanja na evropski ravni in sicer to je nedavna operacija Archimedes. To je bila največja operacija proti organiziranemu kriminalu v Evropski uniji, več kot 100 oziroma tisoč posameznikov je bilo aretiranih v eni sami operaciji. Gospod Piantedosi, izvolite. Grazie, presidente. Signor presidente. Najlepša hvala, predsednik, gospod predsednik, spoštovani poslanci. Dobro dan vsem. Najprej bi se vam rad zahvalil za povabilo predstavitve so bile že eh, pripravljene. Rad bi se zahvalil gospodu Pietandosiju, eh, ki je eh, namestnik policijskega nadzornika v Italiji. Danes pa bom govoril o notranji varnosti v Evropski uniji in zato sem še prav posebej vesel, da mi je odbor Libe dal možnost, da predstavim preostalih, da pozdravim preostalih 27 članov eh, tega odbora. Kot je dejal že gospod eh, predsednik, je z tem, ko je stopila v veljavo pogodba o delovanju Evropske unije, eh, Eh, že bilo določeno sodelovanje med državami članicami in pa eh, agencijami eh, v okviru tega odbora. Ta odbor je predviden v 71. členu pogodbe o delovanju Evropske unije in bil je določen tudi v členu 131 odločitve sveta gre za boj eh, proti grožnjam za notranjo varnost. Kozi eh, je odbor, eh, kjer se srečujejo predstavniki Evropske unije za to, da bi identificirali glavne grožnje za notranjo varnost v Evropski uniji pri tem se uporabljajo ustrezni instrumenti eh, političnega sodelovanja in poleg tega eh, Kozi sodeluje tudi z Europolom. Naloga tega odbora je, da okrepi sodelovanje z različnimi agencijami, ki se ukvarjajo eh, z varnostjo v Evropski uniji. Odbor sodeluje z državami članicami, ukvarja pa se tako z notranjo, kakor tudi zunanjo dimenzijo varnosti v Evropski uniji svetu daje priporočila glede eh, notranje varnosti. Od ustanovitve je odbor sodeloval uh, skupaj eh, z, sodeloval z komisijo, da bi poskrbeli za koordinacijo in nadzor nad evropskimi dejavnostmi, ki bi omogočili, da se soočimo z eh, najhujšimi gražnjami na področju notranje varnosti. Na ta način želimo oblikovati enoten eh, odgovor Evropske unije. Odbor mora v svojih dejavnostih poročati tudi Evropskemu parlamentu in pa nacionalnim parlamentom. Pred kratkim smo odobrili eh, tretje poročilo, ki zajema področje od januarja 2013 do junija 2014. Gre za obdobje irskega, eh, grškega in eh, latvijskega predsedovanja. Gre za sodelovanje različnih agencij in pa policijskih uradov v Evropski uniji. Temeljni instrument eh, sodelovanja je eh, je tako imenovani eh, politični cikl. In eh, navodila eh, daje svet ministrov. Po prvem obdobju sedaj spremljamo razvoj v obdobju od leta 2014 do 2017. V tem času je bila pripravljena operacija Arhimede ki uh, je uh, bila, ki je operacija brez primere uh, v Evropske uniji. Naj spregovorim o političnem ciklu in o vidikih, ki so že vključeni v uh, poročilo uh, namenjeno parlamentu. Osredotočil se bom uh, na novosti uh, v uh, trenutnem eh, obdobju predsedovanja. Ena izmed uh, lasnosti uh, odbora Kozi uh, je uh, sodelovanje, sodelovanje z drugimi agencijami in policijskimi organi. Hkrati uh, je naša pomembna lasnost tudi prilagajanje, prilagajanje novim izzivom in oblikovanje odgovorov na te gražnje. Junija lani je svet ministrov odobril uh, dokument o prihodnosti odbora Kozi. Eh, imenovani so bili glavni izzivi in način soočanja z temi izzivi. Eh, najpomembnejše teme, ki so bile izpostavljene, so terorizem, to je socialni, predvsem pa kriminalni pojav in kozi ima eh, možnost, eh, da v boju proti terorizmu eh, sodeluje v različnih delovnih skupinah, ko gre za nujne zadeve, kot recimo za borce iz Evropske unije, ki sodelujejo v spopadih drugje. Potem recimo radikalizacija. Eh, okrepitev vezi eh, z protagonisti na področju varnosti in obrambe, sodelovanje z agencijami, to sem že omenil. Več je agencij, ki delujejo na področju zagotavljanja notranje varnosti in ki sodelujejo z različnimi eh, subjekti v varnostni arhitekturi Evropske unije. Kozi skrbi za nadzor nad tem sodelovanjem. Pri tem nadzorujemo predvsem izmenjavo informacij med različnimi agencijami. Pri tem seveda upoštevamo eh, načelo varstva podatkov. Potem naslednja tema. Povezava med notranjo in zunanjo varnostjo gre za temeljni vidik in za resnično uh, prioriteto italijanskega eh, predsedstva. Notranja uh, varnost uh, je, le, je lahko zagotovljena le na enoten način. Gre za zaščito evropskih državljanov in njihovih interesov. Tako. V notranji, kakor v zunanji politiki Evropske unije se je potrebno, ko gre za varnost, osredotočiti na uh, iste vidike, čeprav uh, je potreben uh, različen odziv. Zaradi tega je pomembno tudi sodelovanje z Evropsko komisijo. Razvoj zunanje politike eh, je ravno tako zelo pomemben in tudi tukaj varnost igra pomembno ulogo, recimo, ko gre za politiko sosedstva ali pa za širitveno politiko. Sodelujemo tudi z varnostnim odborom, eh, ko gre za zagotavljanje varnosti in pa obrambe v Evropski uniji. Temeljno načelo je, da imajo notranje grožnje v oziroma da so notranje grožnje v Evropski uniji pogosto posledica uh, zunanjih uh, dogodkov. Tukaj gre za uh, trgovanje uh, z heroinom, z orožjem, gre za kriminalne združbe. Eh, ki izkoriščajo eh, globalizacijo. Eh, svet, svet, ki je vedno bolj povezan, zahteva skupne odgovore. In zato je ključnega pomena notranje sodelovanje, pa tudi usklajenost vseh instrumentov Evropske unije. Poleg tega je pomembno tudi sodelovanje z tretjimi državami. Sedaj pa še nekaj konkretnih ukrepov eh, tekom našega predsedovanja. Sodelovanje z Interpolom, ki je pravi protagonist na področju mednarodnega policijskega sodelovanja. Svet ministrov je oktobra sprejel eh, predlog, ki naj bi zagotovil bolj učinkovito uporabo eh, podatkovnih baz eh, Interpola za zagotavljanje zunanje varnosti Evropske unije. Potem je potrebno izboljšati usklajenost eh, civilnih misij Evropske unije, potrebno je zboljšati sodelovanje z Europolom in Frontexom. O tem razpravlja tudi odbor za varnost. Eh, ki zaseda eh, ravno danes, zato se vam upravičujem, da vas bo moral prečasno zapustiti. Kozi sodeluje z Evropsko komisijo in pa z eh, državami članicami na področju širitvene politike. To je bil nadaljni konkreten ukrep, ki smo ga izvedli. Včeraj smo eh, razpravljali o poročilih o napredku za države Zahodnega Balkana. V poročilu Evropske komisije so izpostavljena eh, posamezna področja, ki zahtevajo eh, mednarodno sodelovanje, policijsko sodelovanje in skušamo vzpostaviti oblike operativnega sodelovanja, da bi se soočili z temi kritičnimi področji. Nadaljen konkreten ukrep je določitev načina dela. Kozi je eh, odbor Evropske unije, ki mora ohraniti eh, določene eh, operativne lasnosti odborov Evropske unije, hkrati pa eh, mora biti tudi učinkovit odbor. Zaradi tega je eh, potrebno stalno pozornost posvečati načinu dela, tako da eh, se lahko kozi odzove na učinkovit in hiter način. In še zadnji vidik, na katerega sem vas želel opozoriti, to je vloga odbora kozi pri oblikovanju nove varnostne strategije na področju notranje politike. Kot so se dogovorili ministri na svetu za pravosodje in notranje zadeve junija lani, naj bi odbor za notranjo varnost predstavljal podporo za svet ministrov eh, za vsa operativna vprašanja povezana z notranjo varnostjo in pa z policijskim sodelovanjem med državami članicami. Zato je Kozi tekom italijanskega predsedovanja uskleval delo različnih eh, skupin in pa odborov sveta, tako da bi pomagal svetu pri pripravi nove varnostne strategije na področju notranje politike. Svet eh, ministrov junija eh, je povdaril, da potrebujemo novo strategijo notranje varnosti. Ta naloga je bila naložena svetu, komisiji in parlamentu. Prispevek sveta k temu postopku je bil dokument, ki je bil včeraj odobren v odboru Kozi in eh, svet ministrov ga bo obravnaval decembra. Italijansko predsedstvo odboru Kozi, ki je pripravilo osnutek tega dokumenta in ki je eh, skrbelo tudi za usklajevanje pogajanj eh, je, eh, se je oprlo na določena temeljna načela in sicer na strateške vrednote, ki se nanašajo na pomembna vprašanja pripravljamo eh, seznam eh, kaznivih eh, dejanj, poleg tega pa smo določili tudi indikatorje za določitev najpomembnejših postopkov. Pripravljena je bila tudi nova strategija in sicer identifikacija grožen in pa izzivov za pomočjo političnega cikla razvoj multidisciplinarne strategije, ki se bo zmožna odzvati na različne pojave in jih tudi preprečevati z izmenjavo informacij. Z uporabo nove tehnologije in z razvojem oziroma z sodelovanjem z raziskovalnim sektorjem. To se nam zdi zelo pomembno za prihodnost. Potem usklajevanje eh, sodelovanja z Europolom in Eurojustom, usklajevanje pomorske politike, eh, usklajevanje na področju boja proti terorizmu, eh, proti eh, nezakoniti trgovini. Bolje je uporabiti obstoječe instrumente, kot izumljati nove instrumente. Poleg tega, pa se je potrebno opreti tudi na načela, ki se nanašajo na notranjo in zunanjo varnost. Recimo, spostaviti je potrebno operativno sodelovanje tudi z tretjimi državami, še prav posebej z tistimi državami, odkuder eh, izhajajo grožnje za notranjo varnost oziroma na tranzitne države. To je še prav posebej pomembno za eh, področje priseljevanja, pa ne le to. Povdarjena je bila potreba po vzpostavitvi usklajenosti eh, različnih eh, politik Evropske unije. Izpostavljena je bila potreba po okropljenem sodelovanju med veleposlaništvi držav članic, med delegacijami in različnimi deležniki, kot eh, recimo med policijskimi uradi, kot sem dejal že prej. No, na koncu naj povem še, da dokument posebej izpostavlja vprašanje temeljnih pravic. Vprašanje notranje varnosti lahko prispeva k vzpostavitvi okolje, v katerem bodo državljani zaščiteni, njihove pravice pa bodo eh, upoštevane. Potrebno je sodelovati z organizacijami civilne družbe, potrebno je poskrbeti za vključevanje in socialno kohezijo. In eh, ravno v tem okviru je italijansko predsedstvo predlagalo eh, večjo vlogo agencije eh, za temeljne človekove pravice. Ta agencija eh, je prejela povabilo, eh, da sodeluje eh, v eh, odboru Kozi. Na ta način želimo zagotoviti povezavo varnosti in pa spoštovanja temeljnih človekovih pravic. To sta dva zelo pomembna vidika. Izzivi za eh, varnost evropskih eh, državljanov so tesno povezani z spoštovanjem temeljnih človekovih pravic in s tem tudi z vrednotami Evropske unije. Želim si, da bi z uh, tem pristopom odbor Kozi dobil uh, tudi vašo podporo. Seveda pa sem vam na voljo tudi za dodatna pojasnila. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Hvala za to predstavitev. Ko ste govorili, mislim, da je postalo jasno, da, da mora Kosi podati bolj tematsko predstavitev. Že nekaj časa, odkar je Kosi podal predstavitev v tem odboru, to je operativni vidik in uh, ne želim vnaprej zastavljati vprašanj, ki jih bodo zastavili moje kolegice in kolegi, ampak mislim, da je jasno, da ko se boste v prihodnosti spet oglasili tukaj, mislim, da se morate bolj posvečati operativnim vidikom, ki jih eh, zahteva odbor. Torej tihotapljenje, zbirke podatkov ali karkoli že. Vseeno pa ne želim vnaprej postavljati vprašanj. Sedaj je na vrsti gospod Wainwright. Gospod Wainwright nam bo predstavil operativni vidik. Vem, da bo govoril o operaciji Archimedes. Govoril bi sicer lahko o številnih drugih operacijah, ampak to je največja koordinirana operacija proti organiziranemu kriminalu. Mislim, da se bo posvetil prav temu. Izvolite. You, Chairman, hvala lepa, gospod uh, predsednik, hvala gospod Pentidosi, kolegice in kolegi. Da, res je, to je kratka predstavitev operacije Archimedes. S tem smo pokazali, kako politični cikl deluje v praksi. Začeli bomo z kratkim videom o te operacije. Wouldn't those no sound? As you know, we are highly... Kakor veste, smo v Europolu zelo tehnično usposobljeni, kakor je direktor organizacije sedaj tako lepo pokazal. Še enkrat sem pustil kolegice in kolege na cedilu. V redu, kakorkoli že. Sedaj bom poskusil ugled nekoliko popraviti. Pokazal vam bom, kako smo strokovni. Gre za konkreten primer tega, kako lahko politični cikl zagotovi rezultate. To smo koordinirali iz sedeža v Hagu. Pred nekaj tedni smo izvedli operacijo. Tam je sodelovalo več kot 25 tisoč članov organa pregona. Sodelovali smo v več državah v Evropi in tudi druge. Šlo je za zelo veliko operacijo, zelo veliko policijskih sil je sodelovalo pri tem. Imeli smo koordinirane operacije, več kot 300 povezanih posameznih dejavnosti smo imeli na 260 lokacijah v Evropi in drugije. To je bilo v mestih, vseh letališčih, mejnih prehodih in tudi na drugih lokacijah. V skladu s našimi podatki je to prav gotovo največja koordinirana operacija proti organiziranemu kriminalu, ki smo ji bili priča v Evropi do sedaj. Gre tudi za velik mejnik na področju organov pregona za to, da usklajeno ukrepa proti problemu organiziranega kriminala, kaj te to vpliva na državljane in tudi na družbo. Več kriminalnih združb smo razbili po vsej po Evropi, zasegli smo droge in tudi drugi material, prav tako smo odkrili omrežja za spolno izkoriščanje otrok in tudi za nezakonite migracije v Evropo. Vse to smo uspešno razbili. Devet dni je operacija trajala septembra in uh, vzpostavili smo tudi koordinacijo te operacije, to je bila zelo sofisticirana operacija, tam smo si izmenjali več kot 1500 zahtev za izmenjavo podatkov in informacij. Rezultati še vedno niso v celoti znani, ampak v tem trenutku lahko rečemo, da smo v tej devetdnevni operaciji aretirali 1146 posameznikov, 600 kg kokaina, 200 kg heroina in veliko marihuane smo prav tako zasegli. Zasegli smo tudi nezakonita zdravila, skoraj 1400 nezakonitega, kosov nezakonitega orožja smo zasegli, 200 žrtev tih utapljanja z ljudmi smo identificirali, večina teh je bila državljana Evropske unije. Aretirali smo 100 tih otapcev za ljudmi, večina teh je sodelovala pri spletnem rekrutiranju žensk, prav tako smo zasegli okrog 200 vozil. Kakor sem rekel, vseh 28 držav članic je sodelovalo pri tej operaciji, obenem pa je sodelovalo tudi več operativnih držav, ki sodelujejo z nami. Kolumbija, Švica, Norveška, Avstralija, Združene države, Srbija, Interpol in druge agencije Evropske unije, ki so odigrale pomembno vlogo pri tej operaciji, še posebej Frontex, pa tudi Eurojust. Vse prednostne naloge, ki smo si jih zadali, in ki jih je navedel predsednik Osija, smo izpolnili. Čestitati želim tisočem policistov v državah članicah in partnerskih državah, ki so prispevali k tej operaciji. To je njihov dosežek in obenem želim tudi čestitati stotina mojim, mojih uslužbencev v Evropolu, ki so prispevali k uspehu te operacije gledano celoti lahko vidimo, da je to mm, zelo uspešen prikaz delovanja političnega cilja in tudi okvirja, ki ga je gospod Piantedosi predstavil pred menoj. Ko so bili zasnovani ti novi politični okviri in sprejeti v okviru belgijskega predsedovanja in ko je mm, skupnost organov pregona začela načrtovati te operacije v okviru kozija, smo si zastavili dve prednostne naloge. Prvič, videli smo, da moramo ukrepiti sodelovanje med ustreznimi službami in oblastmi v Evropi, zato da so organi pregona bolj povezani kot kadarkoli prej. Drugič, zagotoviti smo želeli, da strateške cilje političnega cilja preoblikujemo v dejanske operativne rezultate. S tem smo želeli zagotoviti konkretne rezultate, ki dejansko nekaj pomenijo in ki dejansko spremenijo varnost in izboljšajo varnost državljanov. Operacija Archimedes je nekaj največjega, kar smo si kadarkoli zazdali in eh, rezultati govorijo upred temu. Sveda, operacija ni bila preprosta, srečevali smo se z težavami in eh, velika prednost te operacije je ta, da smo preizkusili meje in zmogljivosti mednarodnih mednarodne organizacije organov pregona in to je bil res zelo koordiniran pristop po več dneh, po več državah in tudi po več področjih. Še vedno se poskušamo naučiti vseh lekcij, ki smo si jih um, postavili in načrtujemo operacije za prihodnost. Vendar operacija Archimedes je samo ena operacija, drugače jih imamo več sto vsako leto in jasno je, da ta proces sedaj daje prve rezultate in eh, evropski organi pregona nekako odraščajo, postajajo bolj kohezivni in tudi bolj zmogljivi. Mislim, da smo v zelo kratkem času prišli zelo daleč, na politični cikli je še vedno nova pobuda, vendar že sedaj daje prve rezultate. Mislim, da je Europol sedaj privzet operacijski koordinacijski center za mednarodne dejavnosti na področju organov pregona v Evropi. Seveda, po drugi strani sodelujemo tudi z drugimi partnerji po svetu, še posebej z ZDA. V Hagu mislim, da počasi oblikujemo središče naše skupnosti v Evropi. Kako sem rekel, z veseljem smo sodelovali pri tej operaciji in z veseljem smo tudi sodelovali pri sodelovanju z nacionalnimi organi pregona. Hvala. Eh, hvala lepa, Rob, hvala, da ste bili tako kratki zato da imamo sedaj možnost, da izmenjamo mnenja. Začeli bomo z eh, poslanci, začel bo gospod Krkop. Uh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala obema govornikoma za zelo zanimivo analizo in za zanimiv opis stanja. Kratek bom in eh, posvečati Želim beseda gospoda Wainwrighta o operaciji Archimedes. Ta zamisel je zelo zanimiva. Zanimivo je združiti vse te organizacije. Stan je lepo opisal in to pozdravljam. Ampak nekaj me zanima. Zanima me, ali lahko opiše dodano vrednost tega, da te organizacije sodelujejo. Na se zadnje moramo upoštevati, da je tak kompleksen ustroj izpostavljen tveganju, da vedno ni mogoče zagotoviti ustrezne koordinacije. Zdi se, da je ta problem premustil, zanima me kako. Navaja veliko dosežkov, aretirali so več kot tisoč posameznikov in tako naprej. Govori tudi o nezakonitem priseljevanju, o, o drogah in tako naprej, ukradeni avtomobili in. Uh, gre za več kategorij kaznjivih dejanj, ki jih običajno obravnavajo nacionalni policijski organi in, če je ustrezno, Evropol v okviru svojih pristojnosti. V zvezi s tem me torej zanima, kakšna je dodana vrednost tega, da vse te organizacije sodelujejo. In še nekaj, zanima me permanentnost, trajnost. To je operacija, ki ima svoje ime, Archimedes, zanima pa me, v kolikšni meri bo to neke vrste dolgotrajen dogovor, dolgotrajno ureditev in zanima me, če bo to dolgotrajno ureditev ali ima gospod Wainwright na voljo vse strukturne okvire za to, da bo zadeva delovala tako, kot je treba. Zanima me, ali je to torej individualna operacija ali bo tekla dlje časa. Imate dovolj sredstev in zanima me, ali zagotavljate tudi prevzemanje odgovornosti, ki bo spremljivo na dolgi ravni. Hvala lepa, Timothy, se lepa, Ana Gomeš. Like Hvala lepa. Predstavnika Kosija želim vprašati naslednje. Slišala sem, da ste omenjali potrebo po analističnem pristopu, da je treba analizirati uh, zunanjo in notranjo varnost, eh, glede na to, s kakšnimi grožnjami se soočamo, mej ni več in eh, upoštevati moramo tudi izvor teh grožen. Prav tako sem si zabeležila, da ste zagovarjali nov pristop pri reviziji strategije za notranjo varnost in vem tudi, da ste omenjali posledice za sodelovanje med državami članicami. Ampak eh, to vemo in pred kratkim smo imeli javno predstavitev, kjer smo slišali, da se še vedno srečujemo z velikimi težavami na področju sodelovanja, naprimer na ravni obveščevalnih služb držav članic. Države pa so tudi na drugih področjih, naprimer pri drugih ključnih instrumentih varnosti, policijske sije in tako naprej. To ne velja samo na evropski ravni, ampak tudi na nacionalnih ravnih. Sama lahko govorim iz vlastnih izkušenj, poznam svojo državo, Portugalsko, in vem, kako je gospodarska kriza dramatično posegla in zmanjšala zmogljivosti teh sil, da se odzivajo. Seveda ima to tudi posledice na razvoj njihove interoperabilnosti. Moje vprašanje je torej naslednje. Kaj se dogaja v kosju, zato da bi to popravili? evropska raven tako globoko posega v to področje, posega v delovanje držav članic na gospodarski ravni. Sedaj pa govorimo o varnosti državljanov in ne vidimo, da bi bila evropska raven tako agresivna na tem področju, da bi zahtevala, da posamezne inštitucije sodelujejo tako, kot je treba. In tukaj ne govorim samo o grožnjah, ki jih omenjate vi, ampak govorim tudi o drugih grožnjah, ki jih povzročajo zonanje krize. Tudi to vpliva na našo varnost. Pomislite samo na ruske prelete nad eh, našim ozemljem, pomislite na kritično infrastrukturo v Evropski uniji, ki naprimer je odvisna od eh, zračnega prostora in eh, satelitskih naprav, naprimer. Vprašanje za gospoda Wainwrighta. Glede na to, da se spopadate z več vrstami kriminala, me zanima, do kolikšne mere je boj proti pranju denarja ključen element za boj proti drugim vrstam kriminala, kajti tudi druge vrste kriminala so seveda namenjene temu, da bi služili denar. Pranje denarja spodbuja naš eh, neumen sistem, naprimer razdrobljen davčni sistem, ki omogoča vse vrste kaznivih dejanj. Hvala. Sorry, ten... Se opravičujem, morda se bom uh, morala. Morda vas bo morala zapustiti za deset minut, ampak eh, vrnila se bom, da slišim vaše odgovore. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Seznam govornikov je zelo dolg, ob desetih moramo zaključiti. Gosto nas boste zapustila, zato predlagam, da ste kratki. Jan. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala našim, eh, našima gostoma za predstavitvi. Imam vprašanje za vsakega od vaju. Prvo vprašanje. Prvo vprašanje je namenjeno gospodu Piantedosiju iz Kosija. Zanima me, kakšno je sedaj stanje v okviru Lizbonske pogodbe. Vidimo, da se o večini ukrepov na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja odloča tudi v Evropskem parlamentu. Evropski parlament so odloča in zanima nas, kako bi lahko to izboljšali in kako bi lahko izboljšali izvajanje na tem področju. Zanima me, kako bi vi predlagali, da oblikujemo redno, stalno in dobro sodelovanje med tem odborom in kosijem, da ne bi vse skupaj bilo videti tako kot sedaj. Všeč mi je, da imamo z vami razpravo, ampak um, tako ne moremo načrtovati, kako bi lahko bolje sodelovali in zaščitili območje svobode, varnosti in pravice. Mislim, da potrebujemo konkretne zamisli za to, da se sodelovanje lahko začne. Drugo vprašanje za gospoda Wainwrighta. Cenim in občudujem delo Europola. Tudi na področju kibernetskega kriminala imamo Evropski centr za boj proti kibernetskemu kriminalu. V zvezi s tem imam zelo veliko zamisli govorili smo o boljše podpore skupnih preiskovalnih skupin in tako naprej, o tem bi lahko imeli dolgo razpravo, vendar nekaj želim vseeno povdariti. Namreč, po mojem mnenju, in mislim, da se s tem mnogi strinjajo, včasih delegitimizirate svoje prizadevanja tako, da uporabljate napačna imena Tukaj imam dokument o boju proti organiziranemu kriminalu na internetu. Mislim, da je v tem dokumentu zelo veliko pomembnih delov, ampak če zapišete zloraba anonimizacije in potem trdite, Jan, predsednik prekinja ob 10.30 bomo govorili o kibernetski varnosti in takrat bomo govorili o tem. Ob pol enajstih torej. Gospod Wainwright bo tam? Odlično. I know it, I know it's, I know it's Vem, da je težko včasih pogledati na naslednjo točko na dnevnem redu, zato sem jaz tukaj, bom jaz to storil na mesto vas. Prvo točko sem želel omeniti sam, ampak eh, to si stori ti na mesto mene. Hvala lepa torej. Kolegice in kolegi, dve minuti, zato ker je seznam govornikov še zelo dolg. Vem pa, da opozarjate na zelo pomembne vidike. Gospa Vrža. Merci. Uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa obema izvedencama. Mislim, da smo vsi prepričani, da je potrebno povezati varnost z eh, temeljnimi človekovimi pravicami. Pri tem pa eh, je seveda potrebno upoštevati oba vidika in pa načelo sorazmernosti. Evropsko sodišče je na to opozorilo pri uh, operaciji uh, Telekom in če upoštevamo to sodbo in pa Lizbonsko pogodbo, imamo vseeno nekaj dvomov glede nadaljnega razvoja. Ne gre zgolj za usposabljanje uradnikov, gre tudi za spoštovanje in upoštevanje temeljnih človekovih pravic na vseh eh, političnih področjih. Eh, govorim torej o vključovanju temeljnih človekovih pravic eh, v vsa politična področja. Izobraževanje samo po sebi je seveda dobro, vendar pa ne zadostuje. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, pa je, kako bolje vključiti tudi Evropski parlament. Kaj ti zdi se mi, da so eh, stiki nekoliko preredki in da nas obiščete nekoliko prepozno. Bolje bi bilo, eh, da imamo vse je ob začetku vsakega predsedstva. Potrebujemo eh, konkretne ukrepe za spopadanje z eh, grožnjami. Hkrati pa potrebujemo tudi oceno politike tako na ravni Evropske unije, kakor tudi v državah članicah. V nasprotnem primeru koordinacija ne pomeni nič. Poleg tega pa ste eh, govorili tudi o vključitvi drugih eh, deležnikov, eh, o kom natančno ste govorili. Eh, mi menimo, da je zelo pomembna vključitev nevladnih organizacij in pa različnih civilnih organizacij. Poleg tega pa je eh, potrebno poskrbeti za osredotočanje na temeljne izzive, vendar pa eh, seveda potem sredstva ulagamo v eh, področja, ki so v središču pozornosti medijev, pri tem pa nimamo sredstev za druga področja, kot se je zgodilo recimo v primeru Portugalske, kar je povedala Ana Gomes. Eh, pogosto obstajajo tudi eh, druga resnična tveganja, ki pa eh, ne dobijo ustreznih sredstev. Hvala, Kornelija Ernst. Skinjaš, ne? Stanka? Hvala, bom hitra. Tri vprašanja imam, ki so med seboj povezana. In sicer v zvezi z operacijo Archimedes. To je za gospoda Wainwrighta. Europol tesno sodeluje z Frontexom, to je jasno, to ste tudi vi povedali. Deset tisoč nezakonitih migrantov je bilo zajetih in preverjenih. Lahko poveste kaj o tem, kako ste sedaj sodelovali z Frontexom na tem področju. Zanima me, ali lahko kaj poveste tudi o več kot tisoč zajetih, ki so sedaj tam ostali, kako se določa kvota kriminalnosti tukaj. Kaj so ti ljudje, kaj so naredili narobe in drugič, zanimajo me stroške operacije, koliko stane takšna operacija, koliko sredstev ste za to porabili. Thank you, Cornelia. Hvala. Gospod Carlos Coelho. Thank you so much, Chair. Hvala lepa, gospod predsednik. Povedati moram, da se strinjam z Timothyjem Kirkhopom o tem, da je Arhimedes zelo pomembna operacija. Gre za urodje, da združimo prizadevanja na področju policijskih sil po vsej Evropi. Direktor Europola je rekel tudi, da je to priložnost, da v realnem kontekstu preverjamo zmogljivosti naših sil. Upam, da se bo Evropol kaj naučil iz te izkušnje. Povedati moram, da nisem navdušen nad eh, rezultati. tisoč policistov, več kot tisoč aretiranih oseb, ampak eh, če smo odkriti, več kot 80 odstotkov teh ljudi so samo nezakoniti migranti, to niso zločinci. Ne glede na to, da rezultati niso tako impresivni, kot bi lahko bili, lahko rečemo, da je ta izkušnja zelo pomembna, kajti gre za prvo operacijo v takšnem obsegu. Moje prvo vprašanje za direktorja Europola je naslednje. Če bo Europol pripravil poročilo, v katerem eh, analizira, kaj je bilo storjeno prav in kaj narobe, Me zanima, ali bo to poročilo na voljo tudi poslancem Evropskega parlamenta, ali pa bo dostop do teh podatkov ima samo svet. Hvala. Hvala, Carlos. Gospa Sipel, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Strinjam se s prejšnjima govornikoma. Arhimedes je policijska operacija. S tem naj bi iskali kriminalce. Ampak, če vidim, da je bilo zajetih okrog 10 tisoč nezakonitih migrantov, ki so bili sicer odkriti, ampak eh, samo tisoč jih je bilo prijetih zaradi domnevnih kaznevih dejanj, mislim, da tukaj nismo zadeli pravega ravnovesja. V zvezi s tem me zanima, kaj se je zgodilo s temi migranti, kaj ti, ti migranti niso storili nič narobe, razen tega, da so pač bili nezakonito na našem ozemlju. Zanima me, kaj se je zgodilo z njimi. In teh tisoč prijetih. Lepo bi bilo, da bi povedali kaj o tem. Ne vem, ali lahko upravičite napor, ki je bil uložen v to. Zanima me, v zvezi s kakšnimi kaznjivimi dejanji so bili prijeti, prav tako pa me zanima, ali so bili to organizatorji, ali so bili to tisti, ki so kazniva dejanja izvajali, ali kaj je bilo z njimi. Zanima me, ali bo proti vsem tem ljudem sprožen kazansko-pravni postopek in zanima me, ali računate na to, da bo vseh teh tisoč ljudi mogoče potem tudi obsoditi zaradi kaznivega dejanja. Hvala. Hvala, kolegice in kolegi, da se držite časa za govor. Naslednji je gospod Depre. Žahar. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Mene zanima kibernetska varnost in mislim, da se to bolj nanaša na naslednjo točko. Ne? Zastavil sem vprašanje. To bomo obravnavali ob deset minutih in 30 minut. Torej, eh, imamo vprašanje o povezavi s kibernetsko varnosti. Ja, to bomo obravnavali ob 10.30. Um, um, uh, uh, Gospa Loristen. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za predstavitvi. Zelo pomembno je, da razumemo, kaj se dogaja. Moje vprašanje je v zvezi z področjem in območjem varnosti. To je seveda povezano tudi z zunanjo varnostjo, kakor smo slišali v predstavitvi o Kosiju. To področje vključuje tudi psihološko varnost ali psihološko zaščito, zanima me, ali katerakoli institucija resno jemlje vprašanje informacijskega bojevanja ali bojevanja z informacijami. Temu smo sedaj priča. Rusija je, na primer, pred kratkim predstavila novo spletno strategijo, ki jo oglašujejo kot novo obdobje širjanja ruskih informacij. Spletne strani so na voljo v 45 jezikih, tudi v vseh jezikih Evropske unije. S tem želijo vplivati na ljudi v Evropi in uh, to je propaganda, ki smo jo pričali v Ukrajini, naprimer. Zanima me, ali obstaja kakšna agencija, ki se ukvarja z vprašanji psihološke varnosti in bojevanja z informacijami. Hvala. Naslednja je gospod Tomašič. Hvala lepa. Običajno ima vsaka država mafijo. V nekaterih državah, še posebej postkomunističnih državah, pa govorimo, da ima vsaka mafija državo. Če to upoštevamo, me zanima naslednje. Vi veste, da v nekaterih državah mafija sodeluje z vlado. Zanima me, kako izvajate operacije preiskovanja, ko greste v neko državo. Ali morajo uradniki vedeti, da vstopate v njihovo državo ali lahko vstopite tajno. Hvala lepa, zanima me, ali ste vsi spregovorili, vsi, ki ste želeli besedo. Hvala lepa, da ste se držali časa za govor. Ste vsi spregovorili? Povedati vam moram, da imamo še nekaj točk v zvezi s tem ustno vprašanje, kibernetska varnost in tako naprej. Na kratko, še z moje strani rekel sem, da je jasno od eh, vprašanj kolegic in kolegov, da se bomo vrnili k tematskim vprašanjem. Naprimer, imamo operacije za boj proti tihotapljenju ljudi, govoriti moramo o tujih borcih in kdaj bo svet začel to obravnavati in kdaj bo to obravnaval kosi. Vem, da se želimo s tem ukvarjati, gospod Jezdemera. Rapidamente, senjor presidente. Hvala lepa, čisto na kratko, gospod predsednik. Ne bom govoril o operaciji Arhimedes. Povedati sem le želel, da sem presenečen. Zanima me, kakšna bo učinkovitost programa ESI. To je moje vprašanje za oba govornika. Slišali smo, da bo to zelo kratek dokument, strateški in horizontalni dokument, da bo vključeval seznam kaznjivih dejanj in tako naprej. Ampak, če sem pošten, se mi zdi, da nismo več v stiku z realnostjo. To je dokument, ki ga bo uravnaval svet decembra. Zelo zanimivo bi bilo, da bi tudi mi imeli dostop do tega dokumenta, da vidimo, v kakšne globine gre in v zvezi s tem, kakšne so informacije v njem, kajti to vpliva tudi na notranje varnost. Hvala. Hvala, gospod Jezdemera. In na koncu sem eh, želel opozoriti še na to, kar je povedal gospod Albrecht. Eh, parlament je sozakonodajalec in tudi proračunska veja. Mm oblasti in eh, zanima nas, kako bi lahko sodelovali na tem področju. Lahko govorite, prosim, o tem. Sedaj pa gospod Pijan Tedosi, na to pa še gospod Wainwright, da odgovorite na ta vprašanja. Mi dobro atenire, necessariamente una sintesi. Skušal bom povzeti tako, da bom izčrpan, izčrpan hkrati pa bom povezal različna vprašanja. Eh, slišali smo celo paleto vprašanj, eh, vendar pa so ta eh, seveda tesno povezana. Seveda upam, da bo izveden mehanizem za kibernetsko varnost in seveda sem pripravljen na sodelovanje, ne vem ali bo to postala praksa v Evropskem parlamentu, vendar pa sem vsekakor pripravljen eh, poročati o dejavnostih odbora Kozi eh, tudi v prihodnosti. Torej, pripravljen sem na tesnejše stike z parlamentom. To je torej moj odgovor. Kozi mora spoštovati eh, načelo soodločanja. Gre za forum, ki temeli na sodelovanju in se ne ukvarja z zakonodajnimi vediki. Torej, to je zelo pomemben eh, podatek. Eh, torej, eh, ne temeli na načelu soodločanja, ampak na sodelovanju eh, in sodeluje z državami članicami in z inštitucijami. Eh, Odnos z parlamentom je natančno določen v političnih odločitvah sveta ministrov. Kot sem dejal, pa smo mi pripravljeni na vsakršno obliko sodelovanja eh, in pripravljeni smo seveda obveščati parlament eh, eh, v okviru rednih poročil in tudi sicer. Ampak Zavedati se moramo tudi institucionalnega ustroja. Določila prihajajo iz sveta ministrov in eh, moramo jih spoštovati. Portugalska poslanka je govorila o težavah eh, policijskih eh, uradov in o težavah, ki so se pojavile z gospodarsko krizo inštitucije Evropske unije se veliko bolj ukvarjajo z gospodarskimi temami in veliko manj eh, z varnostjo in pa z eh, učinkovitim mehanizmom za zagotavljanje varnosti. Sam bi rad upozoril na učinkovite mehanizme za zagotavljanje varnosti, ki jih morajo uporabljati organi eh, kazanskega pregona. Recimo, ko izvajamo operacije, kot je bila operacija Arhimedes, ki jo je opisal Rob. Eh, seveda moramo poskrbeti za koordinacijo, potem pa moramo oceniti tudi rezultate. Težko pa konkretno ugotovimo, kaj dejansko eh, so storili organi kazenskega pregona. Recimo, če si ogledamo uh, temo eh, terorizma, ki je izjemno aktualna. Državljani se zelo dobro zavedajo, eh, katere so resnične grožnje. Pogosto pride eh, do zelo prepoznavnih dogodkov, ampak težko se je soočiti z vsemi dimenzijami posameznih dogodkov naj navedem le primer eh, in to je torej primer terorizma zaradi tega, ker je to zelo aktualna tema. Hkrati eh, pa je tukaj potrebno zagotoviti tudi diskretnost eh, in vzpostaviti je potrebno ravnotežje med eh, delovanjem nacionalnih uradov in pa koordinacijo eh, na evropski ravni. In eh, na tem področju si močno prizadevamo. Vzpostaviti moramo mehanizme, ki bodo zagotovili zaupanje naših državljanov. Imamo pa seveda tudi nacionalne eh, organe, ki so se sicer sposobni soočiti eh, z eh, različnimi dogodki, ampak poskrbeti moramo za boljšo koordinacijo med eh, njihovim delom. Poskrbeti moramo za to, eh, da bomo izvajali preventivne dejavnosti, da bomo znali predvidevati. Naj vas spomnim samo na 13. točko eh, načrta, ki ga je pripravil svet ministrov za notranje zadeve eh, oktobra. Države članice so se odločile, da bodo predsedstvu dale mandat, da skuša ohraniti učinkovitost in eh, neodvisnost eh, nacionalnih organov, hkrati pa da vzpostavi evropsko platformo sodelovanja na področju boja proti terorizmu. S tem se ukvarja kolega in razprava ni ravno preprosta, vendar skušamo storiti vse, da bi eh, države eh, članice za svojimi agencijami in uradi eh, ostale, eh, ohranile vodilno vlogo na eh, tem področju. Eh, hkrati pa, če uporabim metaforo iz nogometa, eh, skušamo poskrbeti za to, da bi dobri igravci igrali še bolje. In eh, to je zelo težka naloga, kaj ti nacionalne strukture so izjemno različne, vendar ta pluralnost ni nujno negativna. Eh, potrebno je upoštevati tudi tradicijo, dediščino, izkušnje. Eh, recimo prej smo slišali primer portugalske in poskrbeti moramo za usklajevanje. Eh, usklajevanje se zdi nekaj preveč neotipljivega, preveč ohlapnega, ampak ravno to je prava rešitev na tem področju. Države članice morajo zagotoviti igravce, Europol in pa druge agencije pa morajo zagotoviti vire in strukture. S tem sem želel odgovoriti na zaskrbljenost, da gospodarska kriza vpliva na eh, zagotavljanje varnosti, usklajevanje, potreba po usklajevanju. vsi, ki se ukvarjamo z zagotavljanjem varnosti, moramo poskrbeti za večstranski pristop. Eh, številni ste izpostavili probleme povezane z širitvijo. Tudi to so varnostni problemi, s katerimi se ukvarja Evropska unija. Financiramo namreč projekte, s katerimi katerimi želimo izboljšati uh, usposobljenost in opremljenost uh, držav kandidatk. Želimo jim pomagati, da se bolje pripravijo na vstop v Evropsko unijo. Torej, uh, te teme so izjemno prepletene. Tema varnosti pa tudi temeljnih človekovih pravic. Uh, ti dve temi sta zelo pomembni eh, za uh, organe kazenskega pregona in uh, seveda vse skupaj spada v širši okvir zagotavljanja varnosti. Uh, skušam povežati, povezati različne točke. Tema povezovanje se ne nanaša zgolj na širitev, ampak tudi na odnos med notranjo varnostjo in pa zunanjo varnostjo. Mislim, da se jasno kaže, da problemi na področju notranje varnosti dan danes v glavnem izvirajo od zunaj torej gre za posledico eh, problemov na področju zunanje varnosti. Recimo, eh, ko gre za evropske državljane druge generacije ali pa prve generacije, eh, ki se bojujejo na bojiščih druge in ki se potem vračajo v Evropsko unijo in predstavljajo Eh, predstavljajo varnostni problem eh, tako izven Evropske unije, kakor tudi znotraj Evropske unije, ko se enkrat domov vrnejo. Oprostite, eh, da tako na kratko odgovarjam, ampak ob desetih imamo sejo Kozikop, torej z predstavniki, ki so odgovorni tako za zunanje, kakor tudi notranjo varnost in uh, skušamo ugotoviti, eh, kakšen prispevek uh, bi lahko dali policijski uradi uh, k zagotavljanju te varnosti oziroma uh, kako bi lahko prispevali k spopadanju z tem problemom. Uh, migracije, to je naslednji, naslednji vidik, ki prispeva tudi k varnosti. Italija je recimo uh, država, ki je izjemno izpostavljena. Evropska unija eh, se mora spopasti z eh, eh, to težavo in tukaj gre tako za vprašanje varnosti, kakor tudi za vprašanje sprejema nezakonitih priseljencev in zato je potrebna vzpostavitev odnosa z tretjimi državami. Nobenega dvoma ni v to. Eh, no, poleg tega ste umenili tudi strategijo notranje varnosti. V okviru odbora Kozi smo pripravili osnutek dokumenta, ki eh, je zelo pomemben strateški in politični dokument in eh, svet ministrov ki ima seveda veliko politično vrednost, eh, bo eh, decembra sprejel eh, strategijo, strategijo, ki bo sprejeta leta 2015 z podporo vseh tudi Evropskega parlamenta. Svet bo dal mandat vsem evropskim inštitucijam, tudi Evropskemu parlamentu. Strategijo sem nakratko predstavil, na voljo pa je tudi strateško-politični dokument in eh, ta dokument eh, ni eh, zelo podroben, kaj ti predstavlja le izhodišno točko za razvoj strategij v prihodnosti. Gre tudi za vzpostavitev ustreznih finančnih postavk na tem področju. Omenjena je bila operacija Archimedes. Strategija notranje varnosti na naš predlog vsebuje tudi eh, dimenzijo človekovih pravic. Moram zaključiti? Gospod Diaz de Mera, imate postopkovno vprašanje. Hvala lepa. V zvezi s to temo je. Ja. Gospod direktor, jaz sem omenil ISS. Rekli ste, da nas boste morali zobdati to naslednjo točko na našem dnevnem redu, ampak za nas je to vprašanje notranje varnosti zelo pomembno. O tem bomo imeli ustno vprašanje in tudi poglobljeno razpravo. V zvezi s tem, kar ste sedaj povedali o strategiji notranje varnosti, z vsem dolžnim spoštovanjem vam moram povedati, da ste preprosto povedali samo gole osnove. Ta pomislek delimo vsi tukaj, zato moram sedaj zastaviti to vprašanje. Zato sem spregovoril, preden ste uvrstili to dnevno točko na dnevnem red, mislil sem, da nas boste zapustili. Ampak dejansko to zelo skrbi in zadeva Evropski parlament. Hvala. Vem, kar je želel povedati gospod Diaz de Mera in preden podate še zadnje sklepne izjave, naj vam povem, da so poslanci zaskrbljeni. Moti jih, da vas že leto dni ni bilo tukaj in sedaj smo imeli zelo splošno proceduralno predstavitev tukaj. In to je jasno, da ste pač to morali storiti, ampak smo v operativni situaciji. Gospod, eh, di jaz, da me ne prav. Mislim, da moramo storiti naslednje. Kakovost vprašanj naših poslancev temelji na tem, da želimo mi vedeti, kaj počne svet, kaj počne komisija. Zato pa moramo zadeve poglobljeno razumeti. Zato ste vi tukaj. Ne gre samo za člen 71, da moramo biti obveščeni. Ne, z vami potrebujemo dialog o posameznih tematskih področjih. Gospod Diaz de Mera ima prav. Strategija notranje varnosti je zelo velika prednostna naloga za nas. In eh, jasno je, z vidika kolegic in kolegov, da so zadeve z svetom napete in da potrebujemo bolj poglobljen dialog. Zato mislim, da je sedaj dober način, da zaključite, ampak eh, besede vam bom dal še za skletne besede. Tukaj smo torej, ampak potrebujemo dejansko sodelovanje po posameznih tematskih področjih skozi. Vsekakor pa bomo obravnavali tudi vprašanje, ki pride kasneje. Lepo prosim, izvolite siccome con altrettanta franchezza credo. No. Povsem odkrito lahko rečem, da se eh, določeni dvomi nanašajo na jasno definicijo uloge Evropskega parlamenta. Lahko podam predlog. in uh, sicer, uh, da uh, smo se vedno pripravljeni pogovarjati z Evropskim parlamentom, če boste seveda to želeli. Poleg tega pripravljamo tudi podrobno poročilo, lahko analitično odgovorimo na vprašanja Evropskega parlamenta. Če boste potrebovali nadaljna pojasnila, sem vas pripravljen ponovno obiskati spoštujem in eh, razumem seveda vlogo parlamenta. Ne vem, ali to ustreza tudi načinu dela Evropskega parlamenta. Če boste potrebovali bolj eh, podroben odgovor, eh, lahko imamo razpravo na seji odbora. Hvala lepa. Mislim, da bomo poglobili dialog z, naš dialog z vami in sicer eh, glede na posamezne teme. Torej, najlepša hvala za vašo navzočnost stalnost in za vašo pripravljenost sodelovanja. Hvala lepa, gospod Piantedozi. Sedaj pa gospod Wainwright, rop, beseda je vaša. Najlepša hvala ne na, odgovorim na nekaj specifičnih vprašanj v treh ali štirih minutah. Na najprej popravim eh, to, kar se mi zdi nesporazum. Eh, in sicer eh, je šlo za točko, ki so izpostavili številni poslanci. In sicer gre za aretacijo 1100 je bila številka, ki se je nanašala na osumljence, osumljence kaznjivih dejanj, ki, še, ki so še v pravosodnem postopku. Torej v tem trenutku so zgolj osumljenci. E, nekateri so že sicer bili obtoženi kaznjivih dejanj. 10 tisoč e, je e, predvidoma zunanjih nezakonitih priseljencev, Ehm, to je informacija, ki jo je posredovala agencija Frontex. In eh, na ta način eh, smo eh, uspeli najti tudi 170 kriminalnih združb, ki se s tem ukvarjajo, ki se ukvarjajo z prevozom nerekonitih priseljencev v Evropsko unijo. Potem uh, so tukaj še kriminalne združbe, ki se ukvarjajo uh, z trgovanjem z uh, belim blagom. Uh, 67 jih je bilo prijetih zaradi domnevnega trgovanja z uh, heroinom. Torej, to so številke. Uh, ki kažejo, zakaj pravzaprav izvajamo to operacijo. Gre za približno torej, skupno 300 usumljencev, eh, ki eh, se eh, ukvarjajo z kaznjivimi dejanji vsakodnevno na različnih koncih Evropske unije. Z koordiniranim delovanjem, z usklajenim delovanjem, veliko bolje razumemo, kako uh, te združbe delujejo in uh, lažje povežemo kazniva dejanja, uh, recimo v uh, zlatarnah v Belgiji, na nizozemskem Franciji uh, in tako naprej. kriminalne združbe so napredovale, kriminalni svet je veliko uh, tesneje povezan in težko se je ukvarjati uh, z vsakim področjem posebej. Obstaja povezana kriminalna infrastruktura, ki povezuje različne kazenske dejavnosti in uh, namen naše operacije je, da se se spopademo z kritičnimi točkami v tej eh, infrastrukturi. Na ta način eh, smo uspeli zbrati informacije eh, na enem področju, ki so potem vodile varitacije na drugem področju. Včasih so te dejavnosti potekale ločeno. Eh, ko smo se recimo ukvarjali z bojem proti goljufijam, smo takoj eh, našli eh, nekaj tihotapcev priseljencev. In bolj usklajene dejavnosti nam bodo omogočile bolj koordiniran odgovor. Frontex je zanimiv primer izvaja različne operacije in sicer vsakodnevno, ampak eh, dokler ne bomo ratificirali sporazuma glede prenosa podatkov med Frontexom in Europolom, ki ga uredba o Frontexu dovoljuje, eh, ne bomo mogli eh, analizirati teh podatkov na ustrezen način. Tukaj so podatke analizirale države članice in to je tipičen primer Eh, tega, da eh, morata Europol in Frontex v prihodnosti bolje sodelovati. Predstavili bomo poročilo tudi na to temo in seveda bomo zagotovili poročilo tudi parlamentu. Upam, da bomo lahko zagotovili bolje dokaze in da vas bomo bolj prepričali o tem, kako pomembne so to vrstne operacije. S gospod Gomeš se posem strinjam, kar zadeva eh, pranje denarja imamo eh, precej dober eh, okvir eh, za boj proti pranju denarja, vendar pa še zmeraj ni dovolj preiskav uh, na področju pranja denarja, ki bi bile vključene v širši okvir kazenskih preiskav, ki potekajo v državah članicah. Najlepša hvala. Rob, much, uh... Hvala lepa, Rob. Zelo mirno si odgovoril na naša vprašanja. Bil si zelo kratek, ker veš, da smo že presegli naš časovni okvir. Eh, kolegi, ali so še kakšna vprašanja? Brigit. Zelo žal mi je, samo kratko dopolnilno vprašanje imam. Če imamo 1100 osumljencev v rokah držav članic, v pravosodnih sistemih držav članic, bi bilo pomembno tudi za Evropo Interpol, eh, da dobi rezultate te operacije Archimedes. Ali lahko torej izhajamo iz tega, da boste vi eh, oziroma Europol obveščeni o tem, koliko osumljencev je bilo eh, dejansko tudi aretiranih. Ko pa gre za tihotapljanje priseljencev, je potrebno seveda ugotoviti, kdo tem beguncem pomaga in hkrati ste govorili o trgovanju z ljudmi. Že včeraj sem izpostavila to vprašanje. Ali zares izhajate iz tega, da vsak, ki pomaga beguncu oditi v varno državo, eh, da ima ta oseba vedno tudi opravka za trgovanjem z ljudmi? Just ask anyone else who's got any other stuff. Želi še kdo uh, zastaviti dopolnilno vprašanje Monika in potem Ana. Monika, you first. Monika, gospod predsednik, najlepša hvala. Operacija se me zdi zelo pomembna, ker je to prva tovrstna organizacija in eh, poteka sodelovanjem držav članic in pod vodstvom eh, Europola rada bi podala tudi svoje mnenje. Moja eh, regija je bila predmet te operacije Archimedes in eh, državljani so bili zelo zadovoljni, kajti identificirali smo kriminalne združbe, ki so že mesece terorizirale lokalno prebivalstvo. Tega prej nisem vedela, eh, to sem izvedela šele naknadno te uh, operacije torej ne skrbijo zgolj za uh, aretacijo nedožnih oseb, ampak uh, nam pomagajo ujeti tudi tiste, ki uh, že dolgo terorizirajo prebivalstvo Evropske unije. Torej, želela sem povedati le, da je imela ta operacija smisel. In Seveda so državljani veseli, da nimajo uh, več eh, toliko uh, uh, organiziranih kriminalnih združb uh, v uh, svoji bližini. Zanima me, kako bi lahko te operacije zasnovali še bolj natančno, glede eh, na informacije, ki prihajajo iz držav članic. Ali Europol uh, uživa uh, dobro uh, sodelovanje, ali je zadostno obveščen z strani držav članic, ali je dovolj upleten v boju proti organiziranemu kriminalu. In še eno vprašanje ki se nanaša na trgovanje z ljudmi. Tukaj imam tudi izkušnje iz uh, svoje regije uh, in sicer uh, so moje izkušnje podobne izkušnji uh, Birgi Cipl pri nas. Je veliko uh, oseb, ki nezakonito prispejo uh, hkrati pa je veliko tudi tistih, eh, ki pridejo zaradi eh, prisilne prostitucije, zaradi trgovanja z ljudmi, zaradi trgovanja z eh, otroki. Torej, vse to je tesno povezano in zanima me, ali imate kakšen sistematičen pristop, kaj te za policijske urade to predstavlja velik problem. My, my intention had been just dragi kolegi. Moj namen je bil, da zgolj odgovorimo še na nujna dopolnilna vprašanja. Nisem rekel, da bomo imeli nadaljni kruh vprašanj. No, zato pa je predsedovanje tako težavno. Ampak sedaj, ko sem že odprto Pandorino skrinjico, je odprta in ne morem več storiti nič. Ana in Kornelija, prosim, kratko dopolnilno vprašanje. Ana, pred kratkim je bil eh, kitajski državljan areteran na portugalskem. Eh, Areteral ga je Europol zaradi tega, ker so ga na kitajskem iskali zaradi suma goljufije. Eh, to je bil državljan, ki je prijel zlati vizum. ne zahtevam bančnih računov teh oseb, ki prijemajo e, zlate vizume. Sistem, ki ga je e, sprejela moja država in v katerem razmišlja tudi Italija, sistem zlatih vizumov je sistem, ki omogoča uvoz e, kriminalcev v Evropsko unijo. Ali nameravate kaj storiti, da države članice ne bi več uporabljale tega sistema, ki pomeni uvoz organiziranega kriminala v Evropsko unijo. Dobro. Kornelija, ena minuta. No, ne potrebujem niti ene minute. Europol, Frontex, informacije, ki ste jih ravno podali. Ali lahko kaj več poveste o sporazumu, ki je predviden? Ali so države, eh, ali so države članice obvezane, da vam podajo informacije ali kako je to predvideno? Dobro, najlepša hvala. Sedaj pa gospod Čurek. Najlepša hvala. Ne vem, ali lahko eh, odgovorite sedaj, eh, sicer eh, pa. Um, prosim, v okviru naslednje točke. Trgovanje z ljudmi, eh, skupine kriminalne združbe, ki se s tem ukvarjajo, ali so to eh, mobilne skupine, ali gre tukaj za eh, lokalne skupine, ki organizirajo pritok iz določenega območja na drugo območje, ali pa gre tukaj za mednarodne službe. In kako izkoriščajo mednarodno krizo zato eh, da bi ustvarile zaslužek za trgovanjem z človeškim blagom. Rob, se upravičujem za ta dodatna vprašanja, ampak pripričam sem, da boš lahko odgovoril. Najlepša hvala. Vprašanje gospe Sipel. Glede. Uh, tistih, ki pomagajo priseljencem pri vstopu v Evropsko unijo. E, ne vem, sedaj imamo le 1100 osumljencev, ne vem koliko jih bo dejansko obtoženih e, kaznjivih dejanj. Ali bomo prejeli e, povratne informacije o tem, kaj se bo zgodilo na koncu pravosodnega postopka? No, to vsekakor pričakujem vendar pa eh, je to tudi srž problema, ko gre za zagotavljanje učinkovitosti delovanja Europola. Pretok informacij med državami članicami in pa Europolom bi lahko bil boljši in to nenehno ponavljam. Morali smo izvesti mamutsko operacijo. Uh, In sicer samo zato, da bi izboljšali izmenjavo informacij, da bi izboljšali vsakdanje eh, delo. In pri tem se vračamo k vprašanju gospoda Kirkopa, ali eh, lahko ohranimo to raven eh, vsak dan. Ne, ampak če bo enkrat pretok informacij učinkovit, potem bo tudi sodelovanje lažje. potrebno se soočiti z posameznimi vidiki, eh, kot recimo z kibernetskim kriminalom, ki je bil že omenjen danes dopoledne. Torej, gospa Gomeš, zlati vizumi, eh, naj odkrito povem, da se ne pogovarjam z portugalsko o tej temi. To je točka, ki mi je razmeroma nova, eh, ki je ne poznam dovolj dobro, ampak razmislil bom o tem. Gospa Ernst, eh, sporazum z eh, Frontexom, eh, med Frontexom in Europolom. Frontex lahko posreduje neprocesirane osebne podatke Europolu v okviru sodelovanja in te podatke lahko uporabimo pri svojem delu in sicer v boju proti kriminalnim združbam ki se skrivajo za trgovino z ljudmi. Gospod Jurek, ja, seveda so postale kriminalne organizacije veliko bolj povezane, eh, so bolj mednarodne narave in eh, veliko jih deluje z pomočjo lokalnih akterjev vendar pa je eh, kar nekaj organizacij, ki delujejo v vseh državah članicah, ki so delovali v vseh državah članicah eh, v obdobju 12 mesecev. Torej, kriminalne združbe izkoriščajo eh, svobode, svobodo gibanja, ki jo imamo v Evropski uniji, uporabljajo moderno družbo in načela te eh, moderne svobodne družbe, uporabljajo eh, internet eh, in na to se moramo odzvati na bolj učinkovit način. Najlepša hvala. Hvala lepa, Rob, in hvala lepa, da si upošteval tudi časovni okvir pri odgovorih na vprašanja. Veselim, sedaj te bom lahko ponovno pozdravil čez nekaj minut, ko bomo razpravljali o kibernetskem kriminalu. Še prej pa bomo obravnavali naslednjo točko. Gre skolj eh, za informacijo, o tem ne bomo razpravljali, gre pa za pomembno informacijo. Namreč imeli bomo ustno vprašanje z razpravo na plenarnem zasedanju in sicer na temo strategije notranje varnosti za Evropsko unijo. In Glasovanje v odboru Libe bo potekalo decembra. Glasovanje torej o strategiji notranje varnosti za Evropsko unijo. Glasovanje bodo pripravili koordinatori in uporabili bomo enak pristop kot pri ustnem vprašanju na temo sredozemlja koordinatorji. Mislim, da se vsi strinjamo, da bomo sledili enakemu pristopu, vendar pa glede na to, da gre za vprašanje notranje varnosti, moramo eh, zelo jasno predstaviti naše delovanje glede ključnih točk. Če ima kakšen kolega vprašanje, eh, ga ne prosim zastavi, sicer eh, pa bomo prešli na naslednjo točko, kajti tukaj gre zgolj za seznanjanje kolego. Um, Gospa Winberg, ali lahko zastavim vprašanje? Ja, seveda, seveda. Najlepša hvala. Izvolite. Potem, ko boste prebrali svoje informacije. Finished, yep. yeah. Ja. Končal sem. Finished, you can ask the question. Končal sem, lahko zastavite vprašanje. Okay, then. I take it in Swedish. Okay. Dobro, v švedščini. Eh, jag har lite fråga här och det handlar om att när EU ska våga Gre za izvajanje in poskrbeti moramo za varnostno strategijo, ki pa ne sme biti kontraproduktivna. Včeraj sem prebrala, da so trije švedi pripotovali iz eh, Somalije, ker so imeli povabilo glede na varstvo podatkov eh, so um, zaradi odprtih eh, meja odpotovali na, v Sirijo in se pridružili uh, tolpi posiljevalcev uh, in uh, do njihove radikalizacije je prišlo že uh, v Evropi eh, pred eh, računalnikom eh, in hvala zahvaljujoč dogodkom v Siriji te osebe niso izvedle napada recimo v Stokholmu in sedaj prehajam k vprašanju, kaj boste storili, da se izognemo takšnim kontraproduktivnim negativnim posledicam. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Hvala. Nadaljujemo s to točko o ustnem vprašanju in medtem, ko koordinatori pripravljajo to ustno vprašanje, boste morali dejansko svoje vprašanje nasloviti na svojega koordinatorja. Razprava bo potekala v odboru in potem na plenarnem zasedanju tako, da poskrbite, da to res naredite. Kajti, če začnemo zdaj z razpravo, potem bo to tudi prejudiciralo razpravo na ravni koordinatorjev. Hvala lepa. Kolegi, če ni nobenih drugih vprašanj ali pripom, prehajamo neposredno na izmenjavo mnen glede kibernetskega kriminala in predstavitev ocene grožnje glede. Uh, organiziranega kriminala, ki temelji na internetu. Zahvaljujem se kolegom. Predstavitev gospoda Wainwrighta, direktorja Europola. Rob, besedo dajem kar vam za predstavitev. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Edini sem, ki bom govoril, tako da bom morda govoril dlje, kot bi sicer, ampak poskrbel bom, da bo dovolj časa oziroma da bomo večino časa namenili vprašanjem poslancev. Glavni namen je izmenjava mnen glede kibernetskega kriminala, še zlasti v kontekstu nedavnega poročila Mislim, da ste ga tudi dobili, gospod Albrecht je že govoril o njem že na prejšnjih sestankih. Gre za oceno grožnje glede internetnega organiziranega kriminala za leto 2014. To je pripravil eh, centr, ki je bil pri Europolu ustanovljen leta 2013. Namen je, da bi oblikovalce politik obvestili glede tega, kaj se dogaja in katere so porajoče se grožnje Vseh 28 organov odkrivanja in preprečevanja, pa tudi zasebni sektor in tudi um, akademski sektor je dal svoj prispevek. Danes bi vam predstavil nekaj glavnih ugotovitev in kot poznavalec vam bom povedal tudi, katere so, kateri so tisti dokumenti, ki bodo zanimivi za vas. Najprej par besed o našem kibernetskem centru, Mi uporabljamo redni Europolov model in sicer mi delujemo kot centr za koordinacijo informacij, tako da združujemo sisteme za izmenjavo informacij, več kot 100 analitikov. Te informacije vsak dan preiskujemo in 160 ali 170 uradnikov za zvezo, ki delajo v imenu organov odkrivanja in preprečevanja v Evropi in tudi širše in imajo sedež pri nas. Tako zagotavljamo platformo in neko stičišče, tako da lahko koordiniramo naš odziv. Gre za varno okolje z močno zaščito, običajno zaščito, ki jo Europol uporablja pri vseh področjih dela. Januarja 2013 je ta center začel delovati, osredotoča pa se na tri področja. Najprej internetne goljufije, gre predvsem za krajo identitete, kartične goljufije in trg za ponarejen, eh, ponarejen eh, denar in orožje. Samo en primer. Študija, ki jo je Evropska centralna banka lani opravila, kaže, da je obseg goljufi 1,3 milijarde evrov. Seveda pa nas skrbi, v kolikšni miri se povečuje tudi goljufije na podlagi elektronskega poslovanja. Drugo področje se nanaša na spolno izkoriščanje otrok to je pomembno področje zaradi perverznosti, zaradi eh, obsežnosti in naraščajočih trendov. Naš kibernetski center dela na štirih operacijah, več kot eh, oziroma na tisoče eh, posameznikov je vključenih, ki pripravljajo gradiva za otroško pornografijo. Da vam povem, koli voljo na spletu. Ta teden in prejšnji teden se sestaja 15 strokovnjakov v izredni delovni skupini, ki bo ocenila 4 milijone novih eh, gradiv o izkoriščanju, spolnem izkoriščanju otrok iz zadnjih šestih mesecev. Več kot 5 terabitov materialov, ki vključujejo spolne zlorabe. Seveda morajo ti strokovnjaki pregledati najbolj grozne podobe, slike. Redno vidimo na spletu nova in nova gradiva. V teh gradivih opažamo vse več nasilja povezanega z spolno zlorabo. Žal pa vidimo, da je starost žrtev vse nižja. Deset odstotkov žrtev je celo mlajših od dveh let. Seveda pa opažamo, da prihaja do vse večje stopnje enkripcije, s katero storilci zakrivajo svoje sledove. Tukaj imamo opravka skupnostjo, ki ima nekatere izmed najbolj usposobljenih strokovnjakov za informatiko. Tako imamo tudi mi zelo usposobljene strokovnjake, imamo pa ogromno gradiv, ki jih ne moremo odpreti, ker je enkripcija enostavno predobra. Ukvarjamo se tudi s kibernetskimi napadi na informacijsko oziroma na kritično infrastrukturo. Gre za zanikanje dostopa do recimo bančnih napadov, s katerimi pobirajo imetnikom PIN kode. Prav tako želimo mm, zajeti na milijone okuženih računalnikov, eh, ki se uporabljajo pri izvajanju teh kaznjivih dejanj. Kakšen je učinek hackinga? 300 milijard letno je ocena na letni ravni. V prvem polnem letu delovanja smo ov, izvedli 50 glavnih eh, kibernetskih operacij. Vse bolj se vključujemo tudi v delo, da bi premostili težave z enkripcijo. Zato imamo tudi kibernetski forenzični laboratorij, v katerem vključujemo strokovnjake in akademike, da bi razvili orodja, ki bi nam pri tem pomagala. Imamo tudi dve svetovalni skupini, eno za internetno varnost, drugo za finančne storitve. Podpisali smo memorandum o razumevanju z desetimi različnimi komercialnimi partnerji. Seveda se osredotočamo na to, da bi te naše zmogljivosti čim prej postale operativne in v zadnjih mesecih smo ustanovili skupno delovno skupino, v kateri sodelujejo naši najbolj redni in najbolj usposobljeni udeleženci iz držav članic. Naše delo nam daje tudi zelo dober pregled nad strateškimi trendi pri kibernetskem kriminalu. To nam je omogočilo, da smo pripravili to knjižico, to oceno tveganja in v vodu sem že nekaj povedal o tem dve, tri horizontalna vprašanja, ki povezujejo internetni kriminal. Prvič, kibernetski kriminal postaja vse bolj sofisticiran, vse obširnejši. Ključna gonilna sina te rasti pa je internetni kriminal. Vidimo, da se kriminal pojavlja kot storitev. Vse več kriminalnih skupin izraža povpraševanje po kriminalnih storitvah, na katera se odzivajo eh, kriminalni dobavitelji storitev in orodi. Če si pogledamo za nekaj 100 evrov, lahko vsakdo najame tako imenovani botnet in začne izvajati kampanjo spaminga. Lahko tudi kupite podrobnosti oziroma osebne podatke posameznika, eh, kartične podatke. Skratka, kibernetski kriminal je postalo zelo lahko izvajati in ravno zato eh, vemo tudi, da so dobički zelo veliki in ravno zaradi tega prihaja do skorajda industrijske širitve problema kibernetskega kriminala na spletu. Tradicionalne skupine se širijo, najemajo nove diplomante računalništva, tudi zato, da recimo prodajajo mamila ali pa uvajajo nove metode, recimo kupujejo ali najemajo botnete z uporabo bančnega programa. Tako ukradejo en evro z milijona bančnih računov. Tako postane celotna zadeva pravzaprav um, neopazna za banke in tudi za žrtve. Naše poročilo tudi kaže, kako kriminalci delujejo v medsebojnih odnosih. Organizirane skupine so bile ponavadi precej nasilne in ta konkurenca je sedaj prinesla tudi to, da so začeli namesto konkurirati med seboj sodelovati. Kibernetske skupine zdaj delujejo kot partnerji. Trend je tudi ta, da je internetna skupnost manj strukturirana, zaradi tega jih je tudi težje odkriti in tako se bodo verjetno vedli tudi v prihodnje. Tako je ozadje. Ob tem se pojavljajo pomembna vprašanja glede zasebnosti in uloge policije v internetnem okolju. Tehnologija se seveda spreminja, vsi smo na spletu in tudi velik del našega življenja, se dogaja na netu in v oblaku. Kriminalci pa tudi uporabljajo tehnologijo za to, da podpirajo svoje kriminalna prizadevanja. Delajo iz držav, ki ne sodelujo med seboj, zlorabljajo enkripcijo, da jih ni mogoče odkriti in izkoriščajo vse vrzeli v zakonodaji. Na ta način služijo na milijarde evrov na plečih naših državljanov in podjetij. Policijske zmogljivosti enostavno ne grejo v korak z zelo hitrim razvojem te grožnje. Zato je vrsta razlogov. Policija se šele mora odzvati, razviti digitalna forenzična orodja, ki so bistven del policijskega dela. Izboljšati moramo učinkovitost policijskega sodelovanja in s tem povezanih mehanizmom. O tem smo govorili že prej. Prav tako se moramo veliko bolj angažirati z industrijo. In tu imamo izzive, ki jih ni lahko premostiti. Na vseh teh področjih pa Europol igra svojo pomembno vlogo. Še eno področje je, nad katerim nimamo neposrednega nadzora. In sicer gre za to, da se tudi zakonodaja ni odzivala na razvoj tehnologije. Zlasti zmogljivosti policije v običajnem svetu izven spleta in zmogljivostmi na spletu, tu vam lahko povem, da obstaja velika razlika med eh, zmogljivostjo na obeh teh straneh in zagotavljanjem varnosti našim državljanom. Najprej anonimnost na spletu. Sveda, to je nekaj legitimnega, to je prednost za vse nas, nihče tega ne želi spreminjati. Ugotavljamo pa tudi, da tudi komercialni ponudniki, kot je Google, uporabljajo to zato, da recimo mi kažejo uh, oglase na podlagi tega, katere besede sem googlal in vidimo, da je to na nek način tudi posledica post-snowdenskega dogajanja. Zdaj naši državljani vedo veliko več o, o delovanju. Ampak tudi sam se zauzemam za pravno državo, spoštujem to, kar je že bilo uh, doseženega in tudi pri oblikovanju svežnja za varstvo podatkov se zauzemam za svobodo in pravno državo. Mislim pa, da bi morali pri odkrivanju in preprečevanju biti še bolj strogi in vedno dokazati, zakaj potrebujemo um, dostop do nekaterih podatkov, še toliko bolj kot komercialna podjetja. Ravno zato, ker moramo vzbujati potrebno zaupanje. Evropskim državljanom moramo zato bolje razložiti, katere so grožnje, s katerimi se soočamo. Ne samo na splošno, ampak tudi konkretno. Danes kriminalci uporabljajo legitimne tehnike enkripcije, da jih ni mogoče prepoznati. Darknet je del interneta, ki ga ne zajemajo iskalniki. Tako Eh, lahko komunicirajo kriminalci med seboj. Na Darknetu je veliko formov, ki je bilo usposabljenih prav z namenom izvajati kazniva dejanja. Že prej sem povedal, kako se izmenjujejo gradiva glede spolne zlorabe otrok. Večino teh strani je mogoče najti na mreži Tor. 2,5 milijona dnevnih dostopov je bilo na toru. In po študiji, ki je bila objavljena junija letos, gre za en teden junija, smo ugotovili, da je 20 odstotkov vseh teh strani povezanih spolno zlorabo otrok nastalnih 20 odstotkov z drogami, 40 odstotkov pa z ukradenimi kreditnimi karticami. Torej, več kot polovica spletnih strani na mreži Tor ima kriminalni namen. To je zelo pomembno dejstvo o mreži Tor. Seveda se je pojavlja tukaj tudi zelo pomembno vprašanje, namreč ne želimo omejevati svobode govora, bolj kot jaz veste, kako pomemben je Tor kot orodje za politične disidente in opozicijske aktiviste v nekaterih državah. In gotovo ni na meni, da zahtevam spremembe v tem smislu. Je pa moja naloga, da vam povem, da se mreža Tor uporablja tudi zato, da omogoča zelo resna kazniva dejanja, ki se dogajajo na spletu. Anonimnost ne sme pomeniti nekaznovanost pred zakonodajo, zato potrebujemo tehnične zmogljivosti, da ugotovimo, kdo je na spletu in da tudi prestrezamo elektronske komunikacije, seveda samo takrat, kadar je to umeljeno zaradi upravičenega suma in seveda pod pravosodnim nadzorom. Načelo zakonitega prestrezanja komunikacije je vedno bilo spremljivo v Evropi in to organi odkrivanja in preprečevanja tudi uporabljajo, zato da zaščitijo zasebnost državljanov. Govorimo o prestrezanju telefonskih komunikacij, kar je uveljavljena e, policijska tehnika, ki je pod nadzorom seveda nacionalne zakonodaje in pravosodja. In na spletu ne sme biti nič drugače, pa je. In če organi odkrivanja in preprečevanja ne bomo dobili eh, orodi, da sledimo spletnim kriminalcem, potem bomo imeli resne težave pri zagotavljanju, da bo tudi internet varen kraj, kjer bomo vsi lahko opravljali naše dnevne opravke. Kot evropejci seveda moramo zagovarjati načelo svobode govora, naša naloga pa je tudi, da zaščitimo varnost naših državljanov na spletu. Kaj torej počnemo pri Europolu in EC3? Imamo forenzični laboratorij, v katerem skušamo um, poskrbeti za branje uh, dokumentov, ki uporabljajo enkripcijo. Morda ste seznanjeni tudi z našo zadnjo operacijo, kjer smo koordinirali 16 evropskih držav plus ZDA. Tu smo opredelili in identificirali 410 mest na mreži TOR. To so ljudje, ki so prodajali podatke, bančne podatke, droge. Prav tako je bilo 17 aretacij. In še vedno se tu izvajajo kriminalna dejanja, čeprav je bil eh, administrator spletne strani prijet. Zelo pomembno je tudi, da uspemo identificirati, kdo je administrator in tu se včasih zanašamo tudi na staromodno policijsko delo, uporabljamo obveščevalne podatke, pomagajo nam um, agenti pod krinko. Uh, ki nam zagotovijo dovolj podatkov, da lahko nadaljujemo svojim delom. To so torej izzivi, ki so pred nami in kot sem povedal, v naši oceni kibernetskega kriminala ugotavljamo, da ima tudi zakonodajna veja in ta parlament pomembno vlogo. Lahko nam pomagate da dobimo ustrezna orodja za opravljanje našega dela. Najprej, informacije moramo dobiti iz vira. 85 odstotkov vse informacijske infrastrukture je v lasti zasebnih podjetij, tako da vemo veliko manj kot zasebni sektor o tem, kaj se dogaja na spletu. Vse naše pomembnejše kibernetske operacije so temeljile na informacijah, ki nam jih je mm, dal zasebni sektor, Microsoft, tako lahko odstrani nek botnet hitreje in ceneje kot mi, ki moramo slediti dolgim pravosodnim postopkom. In ravno zato ugotavljamo, da je naše delo včasih neprimerno. Ampak to je življensko dejstvo, če upoštevamo sedani način uh, Eh, kako deluje internet. In ravno zato je zelo pomembno sodelovanje med zasebnim sektorjem in organi odkrivanja in preprečevanja. To je pomembno tudi za mm, niško direktivo, o kateri teče govor v trialogu. Komisija je predlagala uh, da kadar pride do kršitev kibernetske varnosti, bi informacijo o incidentih morali deliti s strokovnjaki, ki so proučevali te napade in sprejeti ukrepe za zaščito kritične infrastrukture. Predlog komisije predlaga tudi, da bi te informacije delili z organi odkrivanja in preprečevanja, zlasti eh, preko EC3 pri Europolu, zato da bi preiskali kaznive vidike te kršite zato je treba okrepiti ključavnico na vratih, če smem tako reči, in oborožiti policijo, da bo lahko preganjala storilce, sicer se bodo vrnili z boljšo tehniko. Zato moramo organe odkrivanja in preprečevanja vključiti v kršitve kibernetske varnosti. Svet se je odločil, da odpravi vse možnosti, da bi v okviru te direktive delili te informacije, zato so samo kibernetski strokovnjaki tisti, ki bodo proučevali tehnične vidike in to je to. Torej, mi ne bomo imeli priložnosti, da bi preiskali tudi kriminalno združbo, ki se skriva na tem. Gospod Švab iz Imka bo tudi sodeloval in seveda komisija v tem trialogu. Drug primer, ki ga verjetno bolje poznate, je osnutek uredbe Europola, Gospod Jazdemera je bil tu aktiven, tu je določba, ki jo je parlament črtal. Bojim se, da nas bo to oviralo pri našem delu in sicer gre za določbo, ki omogoča zasebnim partnerjem, da istočasno delijo informacije z nacionalno policijo in Europolom. Naj vam dam konkreten primer, da razložim, zakaj je to pomembno. Google ima sedež na Irskem oni bi recimo lahko naleteli na kompromitirane kreditne kartice. To je tipično. To želijo predati enotni kontaktni točki, zato ker ne vedo, kje so žrtve Evropi. To je smiselno. Smo v Evropi, imamo notranji trg, eh, svobodo gibanja in gotovo je ena vstopna točka bolj učinkovita. To je logika za predlogom, da bi imeli EPPO. Ampak po sedanjem Europolovem okviru Google teh dokazov ne more poslati Europolu. Namreč sortirati mora podatke glede na nacionalnost in kontaktirati vsako posamično državo članico ali pa irski nacionalni enoti predati te podatke, ta enota pa morate vedeti, da je ena najmanjših in najmanj opremljenih. Končni rezultat, nič se ne zgodi in kriminalci lahko nadaljujejo svojim početjem, ne da bi jih kdorkoli ustrezno preiskal. Zato je tu enostavna rešitev, ki bi omogočila, da lahko zasebni ponudniki informacije posreduje neposredno Europolu ob vseh varovalkah, ki jih imamo. In ravno zato je zelo pomembno, da upoštevamo naš okvir varstva podatkov in da delamo veliko bolje. Zaključil bom s tretjim primerom, ki ga zelo, zelo dobro poznate, direktiva o hrambi podatkov. Seveda razumem in spoštujem sodbo Evropskega sodišča. Opazil pa sem tudi, da sodišče pravi, da mora hramba podatkov zadostiti splošnemu interesu, to pa je javna varnost in zaščita državljanov. Tisto, kar mene skrbi, je, da so tu prisotne tudi nacionalne zakonodaje brez hrambe podatkov, zlasti na tem področju. Pri nekaterih najbolj zapletenih preiskavah ne bomo uspešni. Realnost elektronskega komuniciranja je tu in bo tu ostala. In dejstvo je, da moramo pri Europolu odigrati pomembno vlogo. Zato moramo nadomestiti direktivo o hrambi podatkov. Eh, z nekim drugim dokumentom. Seveda ne bom se spuščal v pristojnosti Evropske komisije. Podobno bi lahko dejal glede zakonitega prestrezanja informacij. V času, ko recimo podjetja kot so Google in Apple pripravljajo enkripcijske naprave v svojih izdelkih, tukaj gre za zelo resen nov razvoj dogodkov v zasebnem sektorju in sodelovanju zasebnega sektorja z vladami. Ob zaključku naj povem, skušal sem vam dati pošten prikaz grožnje, kot jo opažamo v Evropski uniji. Razumem, da gre za zelo veliko občutljivih vprašanj. In danes nisem prišel sem s kakršnokoli politično agendo, govorim kot praktik in kot tak Seveda se zavedam, da imam interes, da zastopam policijsko skupnost in to morate tudi upoštevati. Ob koncu je seveda na zakonodajalcu, na tem parlamentu, da odloči, koliko dlje še zakonodajalec lahko gre pri izboljšanju zakonodajnega okolja za to, da bi omogočili izvajanje odkrivanja in preprečevanja. Glede na razprave, zlasti o Evropski digitalni agendi. Evropa ne more ubežati zlasti težavi enkripcijskih tehnik, ki jih uporabljajo kriminalne združbe. Še zlasti menim, da moramo poskrbeti, da bo policija dobila sorazmirne pristojnosti tudi na spletu, tako kot jih ima izven spleta. Potrebujemo sistem, ki zagotavlja zasebnost in varnost. Mislim, da rešitve so možne, pogovoriti se moramo strokovnjaki za informatiko, varstvo podatkov, policijo in poiskati ustrezne rešitve. Ampak, če zaključim pozitivno, naše poročilo kaže, da zdaj lahko vsaj ocenimo izzive, ki jih predstavlja kibernetski kriminal. To je pozitivno. Zdaj lahko vidimo obseg problema in se odločimo, katere morajo biti naše strateške prioritete. Delno se imamo za to zahvaliti tudi vam, zaradi podpore, ki ste nam jo vedno dajali pri vzpostavljanju in financiranju Centra za kibernetski kriminal. Brez vaše podpore to ne bi bilo možno. Zahvaljujem se vam tudi za dobro sodelovanje, ki ga imamo z odborom Libe pri vseh teh povezanih vprašanjih. In kot vedno, bi rad zaključil s tem, da povdarim, da želi Europol delovati na čim bolj odprt in transparenten način. Mnogi ste že prišli v Hak, ampak ponovno vabim nove poslance. Prosim, pridite, pogledajte, kaj počnemo na tem in povezanih področjih. Pogovorite se z našimi uradniki za varstvo podatkov. Pridite, pogovorite se tudi z nacionalnimi policijskimi predstavniki, ki jih imamo v Evropski uniji. To je bil zelo dolg uvod, gospod predsednik. Hvala lepa za vaše potrpljenje, da ste mi omogočili, da sem svojo predstavitev tudi zaključil. Hvala, Rob. Namenoma smo predvideli dosti časa za to točko na dnevnem redu in mislim, da ste sami ob koncu dejali, da gre za povezana vprašanja. Um, kibernetski kriminal je seveda v splošnem interesu vseh nas in uh, To je interes, ki verjetno presega strokovna znanja, ki jih imamo glede posameznih eh, dosijajev, tako kot ste omenili. Vendar pa eh, smo zelo, zelo zainteresirani za to, ker gre za povezana vprašanja. Skrbijo nas recimo vprašanja glede mm, Evropske digitalne agende, enkripcije. To so vse vprašanja, glede katerih bomo morali odločati, Tako da so pred nami mnogi izzivi, kako se lotiti kibernetskega kriminala po eni strani, obenem pa zaščititi zasebnost. To so veliki izzivi za nas in za ta odbor. Tako da, če smem začeti z razpravo, kar nekaj časa smo predvideli za to razpravo. Hvala lepa za predstavitev. Začenjamo razpravo z Janom. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Še enkrat hvala lepa, gospod Wainwright, za predstavitev. Hvala tudi za vse podatke, ki ste nam jih posredovali. Mislim, da je to zelo pomembno. Jasno je, da moramo izboljšati boj proti organiziranemu kriminalu, še posebej kar zadeva kibernetski kriminal in organiziran kriminal na internetu. S tem se strinjam in eh, povem vam lahko, da cenim delo Europola, še posebej Evropskega centra za boj proti kibernetskemu kriminalu. Mislim, da bi to morali podpirati. Še posebej tako, da zagotovimo boljše financiranje in tudi skupne preiskovalne skupine. To bi morali ukrepiti, kajti te skupine preiskujejo posamezne primere in tam si res zaslužite vso podporo. Sprememba pravnih okvirov. Naj vam na začetku povem kratko zgodbo. Verjetno si lahko predstavljate, da če si pogledate dejstva o statistiki kaznjivih dejanj, lahko vidite, da se nasilje nad eh, otroci in ženskami dogaja predvsem doma, za štirimi stenami v okviru družin. Če bi bil v vaših čevljih, če bi sprejel podoben pristop, kot ste ga v zvezi z šifriranjem, bi lahko rekel, da morajo policisti imeti v pogled v spalnice družin, domove družin. Seveda bomo izbrisali vse podatke, posnetke in vse, če se ne bo zgodilo nič. Vendar, zato da bi preprečili nasilje, ki se v veliki večini primerov dogaja prav tam, moramo imeti dostop. Res je, lahko bi argumentirali na ta način. Po drugi strani pa bi lahko argumentirali tudi drugače. Dan danes se policisti srečujejo z velikimi težavami, kajti ljudje, naprimer, se sestanejo nekje v gozdovih ali nekje, kjer ni prisotnosti policistov, zato ni priložnosti, da se ugotovi, kje se ti ljudje sestajajo, pod mostovi ali kjerkoli že. Zato bi lahko rekli, da je treba slediti vsem ljudem, zato da jim lahko pač eh, določimo lokacijo, kajti če je nekdo vključen v organiziran kriminal, potem bomo temu osebku sledili. Tisti, ki nimajo česa skrivati, pa seveda so lahko pomirjeni, zato ker bomo podatke brisali. Vprašanje je, zakaj tega ne storimo? Zakaj tega ne storimo? Kajti s tem bi dramatično lahko sledili organiziranemu kriminalu v realnem svetu, kajti tam imamo mnogo manj možnosti, da sledimo ljudem. Na spletu je mnogo lažje slediti uh, posameznikom, zato ker ima vsak svoj IP naslov in tako naprej. Povem vam lahko, da tega ne storimo, zato ker imamo svoje temeljne svoboščine, pravice in demokracijo na osnovi načel pravne države. vi ste zapisali, da to zlorablja možnost ali krči možnost našega dela. Rekli ste, da kriptografija prav tako je samo orodje uh, kriminalcev. To ne drži. To je del naših civilnih svoboščin in uh, liberalne demokratične družbe. Tudi v gost lahko grem in mi ni treba brisati stopin za sabo. Sam imam svoje svoboščine in želim jih tudi obdržati. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi stopili korak nazaj, če ne bi uporabljali več takšne retorike, če ne bi obsojali tistih, ki želijo brisati svoje sledi na spletu, tako da uporabljajo omrežje Tor, naprimer. To je včasih eh, osnovno orodje. Manjšina morda uporablja Tor, ki se preprosto želi zaščititi pred skrajneži, ki jim želijo slediti. Morda ne samo na kitajskem, ampak tudi tukaj. Za nekatere ljudi je včasih ključnega pomena, da imajo možnost, da nekako skrijejo svoje podatke ali da se skrivajo doma. Prav tako ni zloraba, če se skrivam doma ali če ostajam doma. To lahko storim, če želim. Izkoristiti moramo priložnosti, ki jih imajo organi pregona in policijski organi, če dejansko imajo upravičen pomislek ali upravičen sum, da se bo nekaj zgodilo. Seveda, ostanem lahko doma, doma se lahko skrivam, ampak če se pojavi tveganje in ali če se pojavi sum, potem obstajajo orodja za organe pregona, da vstopijo v moj don, da vse preiščejo in me celo spravijo ven da orodja imamo tudi v svojem pravnem okviru. Vse je zavarovano z pravnimi postopki, sodniki, pravosodne oblasti morajo vse skupaj nadzorovati in tako naprej. Torej, lepo prosim, sedimo skupaj in obravnavajmo uporabo pravnih postopkov, kako je mogoče obravnavati video nadzor javnih mest in tako naprej, in kako bi to lahko vključili v digitalno okolje. Naprimer, če obstaja nekje neka lokacija, kjer se odvija organiziran kriminal, naprimer trgovanje z drogo, seveda lahko nekaj časa to mesto nadziram z videom. Če imam skupino serverjev, ki se uporabljajo za kaznive namene, seveda lahko potem začasno spremljam promet na teh serverjih. V redu, to lahko storimo, o tem lahko govorimo, eh, ne pa, da preprosto čez okno vrnemo, vržemo vse postopke, ki jih imamo skozi okno. Se upravičujem, da sem bil nekoliko daljši. Jan, imam občutek, da bi lahko govoril še nekaj časa, ampak. Uh, stvari o tem, da bomo imeli veliko razpravo o tem v okviru Evropske digitalne agende, s tem bomo še nadaljevali, v zvezi s šifriranjem bomo prav tako še govorili. V redu, nadaljujemo. Ko začne Jan, potem se seznam govornikov širi. Najprej sta bila samo dva, potem pa se jih je javilo vedno več. Naslednja je gospa Veržija. Oui, euh, merci. Euh, Euh, Najlepša hvala. Naj najprej povem, da zelo cenim eh, prispevek, eh, ki ste ga podali. Gospod Wainwright, eh, razumela sem vaše sporočilo zelo jasno je bilo, potrebujete Evropski parlament, eh, potrebujete dodatna sredstva eh, in zakonodaja vam omogoča delovanje. Dejali ste, da je vedno več eh, kibernetskega kriminala in dejali ste, da se kriminalci vedno bolj opirajo na izvedence in da postajajo pri svojem delovanju vedno bolj premeteni. Eh, gre za inteligentne ljudi, eh, ki si na ta način ustvarjajo zaslužek. Eh, zahtevate več in več sredstev, vedno manj omejujoče zakonodaje, rezultati pa niso prepričljivi. In zelo dobro eh, ste povedali, da eh, z tradicionalnimi operacijami kriminalcev dan danes ne bomo zaustavili. Z splošnim nadzorom eh, ne bomo dosegli rezultatov. Vprašati se je potrebno, ali je eh, naš eh, pristop, ruski pristop, kitajski pristop, ne. Ne smemo biti preuranjeni. Poleg tega pa ste navedli celo vrsto številk in eh, te številke so precej alarmantne. Dejali ste, da so kriminalci vedno mlajši in mlajši, da so celo mlajši od desetih let edini način, da se izognemo temu, da bi mladi padli v roke kriminalcem, je, da poskrbimo za ozaveščanje. Mislim, eh, da vaši argumenti niso bili prepričljivi. direktiva nam eh, mora omogočiti delovanje in zanima me, kaj pravzaprav pričakujete, kaj ti imam občutek, da se sicer zavedamo resničnosti, um, da pa včasih zanemarjamo temeljne človekove pravice in uh, eh, zatem vsekako nisem zadovoljna. Okay, um, Rob is getting some Rob je dobil nekaj zelo zanimivih vprašanj, dal mu bom možnost, eh, da spregovori in odgovori na nje in tudi gospod Kirchhoff še mora predstaviti svojo točko, zato prosim, da se držite dveh minut. Ana Gomeš, izvolite. Um, I, I understand. Razumem kolega Albrehta in kolegico Veržija. Razumem ju še toliko bolj, zato ker uh, smo priča teptanju človekovih pravic strani agencij organov pregona. Upam, da ne strani Europola, ampak strani drugih agencij. Tam niso bili samo organi pregona, ampak tudi obveščevalne agencije. Zaradi tega ti pomisleki, ki ste jih izrazila. Vendar, po drugi strani, moramo vedeti, da je to posledica razvoja tehnologije in to je tudi rezultat tega, da naše vlade niso namenile dovolj sredstev organizaciji boja proti organiziranemu kriminalu. Tukaj se soočamo z velikim primankljajem. Ne vem, ali to velja za vse, ampak samo sem že bila žrtev kibernetskega kriminala. Ko sem preiskovala korupcijo, sem bila žrtev. Oblasti, na katere sem se obrnila, niso odkrile storilcev. Če bi namesto tega šlo za zlorabo mojih vnukov, vam lahko povem, da bi bila zato da ukrepimo nadzor, tudi če se moramo odpovedati nekaterim svoboščinam. Te temeljne svoboščine mi veliko pomenijo, zato mislim, da moramo res spregovoriti o novih sredstvih, ki jih potrebujejo ti organi pregona. Seveda pa moramo govoriti tudi o pravnem okviru, ki ga morajo spoštovati. V zvezi s tem tega ne smemo zanemarjati. To je moje vprašanje za gospoda Wainwrighta. Torej, da nekako spravimo poglede z, naprimer, američani. Američani ne namenjajo toliko pozornosti zasebnosti. In to dejansko spodbuja zlorabe kriminalcev povsod po svetu, seveda pa to ne izloča kriminalcev v okviru organov pregona in obveščevalnih služb. Proti temu bi se morali boriti. Hvala. Ana, naslednja je Monika. Izvolite. Gospod predsednik, tri vprašanja imam. Prvo vprašanje je naslednje. Zlorabe pri kreditnih karticah. To je nekaj takega, kar ljudje morda obravnavajo, ker se ne more zgoditi nič. 2000 evrov, na primer, se morda napače, napačno zaračuna, banka včasih to vrne, včasih ne, odvisno, policijski organi in potem nehajo preiskovati. Moje vprašanje je naslednje koliko podatkov dobi Europol. Ali Europol dobi dovolj podatkov v zvezi s temi konkretnimi primeri iz eh, držav članic, ali lahko potem sestavite kakšen vzorec, da ne gre samo za en primer goljofije v višini 2000 evrov, ampak eh, da gre za vzorec, kjer nastaja škoda več milijonov evrov. Ampak da vse skupaj tako preko interneta porazdeljeno, da ne gre kot pri bančnem ropu, kjer se naenkrat ukrade zelo velika količina denarja, ampak da je to porazdeljeno, da se ne opazi, da se potem počasi ukrade, ne vem, 10-15 milijonov evrov. Zanima me, ali imate dovolj podatkov v zvezi s tem. To je torej prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Kolega Albrecht je govoril o hrambi podatkov. Evropsko sodišče je po eni strani obravnavalo sorazmernost in nujnost, po drugi strani pa povdarja, da omejevanje temeljnih svoboščin ni dopustno. In da moramo obravnavati torej dve temeljni pravici, pravica varnosti in pravica svobode. Pri hrambi podatkov se vedno povdarja, da moramo postopati regionalno, naprimer kot pri videonadzoru. To je en del klasičnega dela policijskih organov. Zanima me, ali bi vi lahko vsaj poskusili, da nam predstavite kakšne so možnosti tukaj, možnosti omejevanja, ali obstaja kakšna možnost omejevanja tukaj in zanima me, v kolikšni meri potrebujete določene podatke, ki jih sedaj nimate več, zato da bi se lahko borili proti kriminaliteti ali terorizmu. Zanima me, ali, lahko, ali nam lahko poveste, kaj v zvezi s tem to bo pomagalo pri našem političnem delu. Tretje vprašanje so specialisti. Specialisti, ki se ukvarjajo z internetom in različnimi vrstami kriminala. Ali je po vašem mnenju v Europolu in v državah članicah na voljo dovolj osebja za to, da bi lahko prepoznali in se borili proti vsemu temu tveganju, ali pa potrebujemo več osebe, kajti kriminalci so tukaj zelo spretni, bolj kot mi. Hvala. Hvala, gospod Boni. Much, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti za to predstavitev. Mislim, da je to navdihujoče poročilo in tudi pri sklepih bi morali iti po posameznih točkah točke so bile res pomembne. Drugič, ko govorimo o digitalni revoluciji, mislim, da moramo imeti v mislih naslednje. Določena pravna pravila veljajo v realnem svetu in poskušali Poskušati bi morali zagotoviti, da bodo enaka pravila veljala tudi v virtualnem svetu. Mislim, da bi morali postopoma prilagoditi orodja digitalnemu svetu. Grožnja kibernetske kriminalitete je vedno večja in kibernetska varnost je glavni izziv za nas vse. Zato bo potrebna nova arhitektura za boljše ravnovesje med zaščito zasebnosti na eni strani in individualno in javno varnostjo na drugi strani. Zato vam želim zastaviti dve vprašanje. Ti vprašanji nista namenjeni samo vam, ampak tudi nam. Vprašanje je, kako lahko sistem varstva podatkov združimo z pravnim okvirom, tako neke možnosti prevzete zasebnosti. Varnost, ki je prevzeta, pa bi bila ponujena strani industrije. In drugo vprašanje je, kako bi lahko ponovno opredelili hrambo podatkov po odločitvi Evropskega sodišča. Ta rešitev mora biti varna in sprejemljiva za državljane in mora izpolnjevati tudi pričakovanja državljanov. Po drugi strani pa morajo biti podatki tudi koristni, seveda, za preiskave. To ravnovesje moramo zadeti, če želimo zaščititi družbo in posameznike, a enem pa seveda ne smemo izpustiti iz misli svoboščine. Hvala. Hvala naslednje Natalie Grisberg. Merci, prezident, je vesel, da. Najlepša hvala. Gospod predsednik, tudi sama bom skušala biti eh, kratka. Eh, rada bi zastavila dve vprašanji. V odboru Libe smo že vajeni te eh, težavne teme vzpostavljanja ravnotežja med eh, varstvom človekovih pravic in uh, bojem za zagotavljanje varnosti znotraj širšega procesa demokracije. Številke, ki ste jih navedli, eh, so bile zelo grozljive. Osredotočila se eh, bom še prav posebej eh, na otroško pornografijo. Eh, pri tem seveda ne želim eh, izločiti drugih pojavov, ampak tukaj gre za nasilje nad otroki. Seveda eh, smo pripravljeni podpreti boj proti kibernetskemu kriminalu. Zdi se, kot da vstopamo na tekoče stopnice, ki se spuščajo. Eh, in uh, če ne želimo pasti v globino, potem moramo vzpostaviti to ravnotežje. Rekli ste, nisem politik, eh, sem operativec. Mi kot poslanci tudi delujemo na terenu. Ana Gomeš je predstavila svoje izkušnje. Tudi naša naloga je, da smo prisotni na terenu. Zato vas sprašujem, kako bi lahko izboljšali izmenjavo mnen in pa sodelovanje med državami članicami, tako da se bomo bolj učinkovito uh, borili uh, zoper kriminal in uh, kako bomo bolje zaščitili mlade, kajti oni so na vse zadnje naša odgovornost, so najbolj ranljivi uh, in zato jih moramo zaščititi. Kako to storiti? v eh, pravosodnem okviru, ki bo vreden Evropske unije. Kar zadeva otroško pornografijo, eh, lahko eh, seveda razmišljamo o tem, da bi zablokirali te spletne strani, ampak eh, to seveda ni učinkovita rešitev. Potrebujemo ustrezen evropski ukvir, ki bo tudi ustrezno usklajen. Hvala, Nateli. Seznam govornikov je sedaj zaprt, zato ker bomo imeli potem še točko o PNR. Gospa Stevens. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb goed geluisterd. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Vse skupaj sem spremljala zelo natančno, ampak eh, v poročilu se mi zdi, da nekaj manjka. Naprimer, gre za vladne sisteme, ki so pod napadom. Pred kratkim je bil napaden tudi informacijski sistem Belga Koma. Hekerji so se infiltrirali v ta sistem napad je prišel iz Amerike. To se je zgodilo šele pred kratkim. In tudi Rusija bi lahko bila odgovorna za to. Sistem v neki baltski državi se je sesul in tega v svojem poročilu sploh niste omenjali to je organiziran kriminal v najčistejši obliki, ampak v eh, enem je to tudi prekršek na področju kibernetske varnosti. Ena država napade in uniči informacijski sistem druge države. Zanima me, ali ste o tem že govorili, ali ste imeli razprave o vsej sistem in kako so zadeve videti z infiltracijo. Gre za druge vlade, naprimer rusko vlado ali kitajsko vlado, ki poskušajo ukrasti občutljive informacije. In še nekaj, govorili ste o temeljnih pravicah. Res je, o tem moramo razmišljati, kajti ko govorimo o zlorabi otrok, sem popolnoma na vaši strani. Tega ne moramo sprejeti. Ampak, po drugi strani, ne moramo kar tako žrtvovati temeljnih pravic. Tisti, ki konec koncev živijo v skladu s pravili, potem plačajo za tiste, ki kršijo pravila. Zato potrebujemo neko zlato sredino, potrebujemo drugačno rešitev, zato da se borimo proti tem kaznenim dejanjem. Nekako imam vtis, da lahko kriminalci tukaj potem zmagajo na nek način. Naprimer, ponudniki spletnih storitev, Google in drugi velikani, kako lahko povežemo njih v naše prizadevanje za boj proti kibernetski kriminaliteti. Morda bi lahko tukaj razmislili o nekaterih možnostih sodelovanja. Izšolane sile, na primer informatike, te potrebujemo. Prav tako moramo upoštevati moralna tveganja. Ne moramo kar nekako tega rešiti z eh, delavnicami. Ne, treba je uvesti šolanje za ta področja. Hvala. Gospa Matera, najlepša hvala. Kratka bom. Tudi kolega pred mano se je osredotočil na to temo, na ta argument. Eh, torej bom to vprašanje še enkrat ponovila in pomembno je, da direktor odgovori. Gre za vzpostavitev učinkovitih konkretnih ukrepov za zaščito mladih, ne da bi pri tem ogrozili spoštovanje človekovih pravic. Kako to doseči? Potem pa ste govorili o sodelovanju med agencijami. Torej, eh, gre za sodelovanje med eh, CEPOLom in Europolom. Ali je to sodelovanje mogoče? Hvala, da ste se držali časa za govor. Birgi Sipir, na koncu izvolite. Tudi sama bom poskušala biti kratka, kar zadeva sodelovanje zasebnih podjetij pri organih pregona in preiskovanja. Vprašanje ni, ali bi to morali storiti ali ne. Ne, vprašanje je, do kolikšne mere. Kajti posamezniki, fizične osebe niso pristojne za delo na tem področju. Če je nekdo vidi, da prihaja do kazanskega dejanja, kaznivega dejanja, mora obvestiti organe pregona. Zato moramo ugotoviti, kako bi lahko sodelovali in kje je meja, ki je ne smemo prestopiti. Kar zadeva vprašanje, da bi uporabili digitalizacijo za namene delovanja organov pregona. Tudi tukaj se pojavlja vprašanje, kje je meja, kajti zaščititi moramo temeljne svoboščine in pravice. Kadarkoli govorimo o čustvenih vprašanjih, kot je zlorabljanje otrok, smo vedno še bolj pripravljeni reči v redu, mislim, da moramo okrniti svoje pravice, ker gre za otroke. Vendar, ukrepe, ki jih bomo sprejeli, ne bodo zadevali samo zlorabe otrok. Zato moramo v tej razpravi govoriti, kakšna so pravica, kakšna so pravila v starem svetu, v realnem svetu in kakšna so pravila v virtualnem svetu. Res je, zaščititi moramo otroke, ampak ne gre samo za nasilje nad ženskami. Tudi zlorabljanje otrok se v veliki večini primerov dogaja v znanem okolju. Kaj to pomeni? Ali potrebujemo, kako je rekel Jan zelo populistično, kamere v vseh stanovanjih? Ne, seveda tega nismo pripravljeni sprejeti. Sprašujem se, kakšna je torej rešitev. Ne smemo se odzivati čustveno, ampak potrebujemo zelo poglobljeno razpravo, kaj moramo storiti, kakšna je meja med bojem proti kriminalu in zaščiti temeljnih soboščin. Vprašati se moramo, kakšne digitalne podatke bomo zbirali, kdo bo imel do njih dostop in upam, da bomo lahko imeli razpravo na osnovi dejstev in ne čustev. Hvala lepa. Smo, končali smo tam, kjer smo začeli. Mislim, da je bilo mogoče predvideti, da boste dobili toliko vprašanj in da boste dobili tudi takšne vprašanja. Ampak, eh, Robert, povedati vam želim, da se boste kmalo vrnili k nam, imamo poročilo na lasno pobudo, trialogi bodo in tako naprej, priložnosti bo več. Torej, če nimate časa danes odgovoriti na prav vse, potem eh, bodo kolegice in kolegi prav gotovo vedeli, da se boste kmalo vrnili, zato lepo prosim, da storite vse v svoji moči. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Strinjam se. Zdaj, gospod Sipen, pri tej razpravi se moramo naslanjati na dejstva in številke, ne na čustva. V tem poročilu ste dobili veliko številk in seveda vi morate razpravljati o tem, kaj te številke pomenijo. Ampak, če lahko povem, nisem prepričan, ali vsi razumete naravo tega problema. Če menite, da bo preprečevanje v realnem svetu, da bo preprečevanje strani policijskih sil doma nekako pomagalo rešiti problem na spletu, se motite. Seveda potrebujemo več preventivnih ukrepov. Seveda bi policisti morali storiti več za to, da nadzirajo zasebna gospodinstva, kjer se problemi pojavljajo. In povem vam lahko, da ima vsaka regionalna policijska enota del, ki se ukvarja z zlorabljanjem otrok. Če ne počnejo dovolj, je to njihovo vprašanje. Ali je to res dejansko tako tesno povezano z virtualnim svetom, ne vem. V samo eni operaciji smo našli 4 milijone fotografij in mimo grede vam lahko povem, da se prav gotovo nismo smotili pri številkah. Prav gotovo so naše številke točne, to so dejstva. Vi lahko o tem ukrepate, kako pač želite, ampak takšna so dejstva. 20 odstotkov vseh forumov v omrežju Tor in 2,5 milijona uporabnikov junija na osnovi neodvisne študije kaže, da je 20 odstotkov teh forumov namenjenih samo spolnemu zlorabljanju otrok. To je realnost. Sveda delati moramo na spletu in tudi v realnem svetu. Sam pa zahtevam, da bi imeli ustrezne pristojnosti. Seveda ne želim, da bi tratili temeljne pravice in svoboščine. Ne, pristopati moramo uravnoteženo. Kako je mogoče, da smo v realnem svetu našli ustrezno ravnovesje? kako občutljive so temeljne svoboščine. So, ampak še vedno lahko imamo bančne račune, še vedno lahko zasebno upravljamo telefonske pogovore. To so vse temeljne svoboščine, kakor tudi naša dejavnja na internetu. In pri vseh teh ima pravi, policija pravico, da te klice prestreže, da dostopa do vaših bančnih podatkov pod ustreznim seveda. Uh, pravosodnim nadzorom. Oni imajo pravico, da to storijo. Kaj želim povedati? Sodobna tehnologija na spletu je takšna, da je oduzela možnosti organov pregona, da počnejo to, kar počnejo v realnem svetu. Zaradi šifriranja ne moramo več slediti posameznim storilcem, zato ker so vlade in posamezniki razvili svoje uh, načine komuniciranja in nimamo enakih orodij na voljo na spletu, kot jih imamo v realnem svetu. To ni nobena hiperbola, to je dejansko takšno stanje. Veliko specifičnih vprašanj ste mi zastavili, veliko zelo pomembnih vprašanj, gospa Holmar, gospa Gomeš, v zvezi z odnosi z državami članicami. No, na tem področju vam lahko povem, da so oblasti držav članic zelo zavezane k temu, In eh, seveda bi lahko dobili več informacij, ampak podatkov dobimo dovolj. Države članice sedaj bolje sodelujejo na tem področju, bolje so angažirane in eh, naš problem je, to ste že slišali, da je naš center premajhen, nimamo dovolj virov, veliko primerov imamo, ki se samo kopičijo, delno zaradi problema šifriranja, delno pa zato, da bi zadevo rešili. In to je tisto najpomembnejše vprašanje, s katerim se soočamo. Gospa Veržja je vprašala, kaj sploh želimo. V svoji predstavitvi sem jasno povedal, kaj želimo. Želimo si, da bi organi preiskovanja in pregona imeli enako orodje na voljo na spletu, kot jih imajo v realnem svetu. Sam sem vam podal kratek seznam, ampak ta seznam bi moral vključevati tudi določbe, da se, naprimer, delijo podatki o kršitvah posameznih določb z Evropolom in tako naprej. Evropska uredba bi morala vključevati možnost, da tudi mi dobimo informacije in podatke od um, zasebnikov in zasebnega sektorja. Tudi nova direktiva o hrambi podatkov je potrebna. In še posebej mislim, da potrebujemo zakonodajni instrument za to, da premostimo tisto največjo težavo. Največja težava je problem šifriranja z veseljem se bom uh, vrnil k vam v prihodnosti in hvala lepa za vaš čas danes do povdan. Najlepša hvala. Nekaj drugih vprašanj je še bilo, ampak mislim, da ste odgovorili na ključne točke. Kmalo boste spet z nami, tako da najlepša hvala za vaše odgovore pri obeh eh, točkah dnevnega reda. Hvala za vašo pripravljenost na dialog z nami. To je še prav posebej pomembno za nove člane. Hvala tudi za povabilo, da vas obiščemo. Hvala lepa za čas, ki ste nam ga posvetili danes. To pa odne, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko uporabo podatkov iz evidence podatkov o potnikih. So, colleagues, as you um, remember, Kolegi, kot se spomnite in uh, to je predvsem pomembno za kolege, uh, ki uh, te točke še ne poznate, torej za uh, nove kolege, poročevalec je gospod Kirkhop, poročevalec v Senci, gospod Vos, gospod Albrecht, uh, gospa Ferraro in uh, to so torej poročevalci v Senci. Uh, podal bom zelo kratek uvod. Uh, predvsem za nove poslance, kratek povzetek. Kot se nekateri kolegi spomnijo, smo o tem razpravljali in glasovali v odboru Libe v prejšnjem sklicu. Razpravljali smo o sledečih točkah, o potrebi po tem predlogu, o obsegu, kar zadeva tudi lete znotraj Evropske unije. Eh, eh, pogovarjali smo se o obdobju hrambe podatkov eh, in tako naprej. In predlog je bil zavrnjen v odboru Libe. Junija 2013 se je plenarno zasedanje odločilo, da bo to zadevo vrnilo v odbor Libe. Uh, aprila uh, eh, 2012 je svet sprejel svoje stališče. Države članice že izvajo pilotne projekte, ki jih sofinancira Evropska komisija. Eh, po sodbi Evropskega sodišča glede hrambe podatkov je, so bile izpostavljene posledice te sodbe in tudi komisar Auramopoulos je na to opozoril države članice eh, so opozorili na to temo tudi eh, v okviru obravnave eh, tujih borcev. Danes bomo najprej slišali predstavitev poročevalca gospoda Kirkopa, potem pa bo sledil svet in svetu bo sledila komisija. Na to bomo imeli razpravo. Timothy. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo sem vesel, da imamo danes priložnost, da razpravljamo o uh, direktivi uh, eh, PNR in o. Uh, postopkih eh, za prihodnost. Kot veste, je ta odbor zavrnil eh, to direktivo z majhno večino. Plenarno zasedanje pa je poročilo vrnilo v odbor eh, in sicer zato, da pripravimo možnosti, kako se odzvati na ta predlog. Potrebnega je bilo veliko dodatnega dela, rezultati pa so zagotovo boljši. Boljše rezultate lahko dosežemo seveda z sodelovanjem vseh in z izkazom dobre volje z strani vseh. V eh, preteklih mesecih, odkar se je eh, pričel nov sklic, eh, so se izvedenci komisije pogovarjali z članom, člani odbora do podobnih primerov je prišlo tudi v eh, plenarnem zasedanju. Na to je upozoril koordinator Evropske unije za boj proti terorizmu. Jean-Paul Labot, predstavnik oziroma izvršni direktor Združenih narodov za boj proti terorizmu, je bil z nami eh, odgovorna komisarka eh, Cecilija Malmstrom, ki je bila odgovorna za ta dosje eh, kar nekaj časa in mislim, da je minilo že leto in pol, odkar sem se sam eh, lotil te misije. Vsi izvedenci so opozorili, da je eh, potrebno, eh, če se želimo uspešno boriti proti eh, terorizmu, vzpostaviti evropski sistem uporabe podatkov iz evidence podatkov o potnikih to je urodje, ki bi moralo temeljiti na obširnih pravilih, spoštovati bi moralo pravice eh, posameznikov, eh, hkrati pa bi moralo biti to urodje uspešno tudi v boju eh, proti terorizmu. Izkazalo se je že, kako zapletena je situacija v primeru evropskih državljanov, ki potujejo v Irak eh, in eh, Sirijo eh, in ki se potem vračajo v Evropo. Z pomočjo evidence podatkov o potnikih smo lahko pridobili podatke o tistih, ki potujejo v te države in Poleg tega je prišlo tudi do uspešnega prijetja zločincev, ki so pripravili 12-letnika do uh, tega, uh, da uh, se podredi uh, spolnim uh, ukazom in uh, poleg tega smo na ta način identificirali tudi kriminalne združbe, v katerih uh, so sodovali posamezniki iz. Uh, Karibov, Amerike in Evropske unije. 19 eh, predstavnikov je dobilo zaporno kazen eh, v skupni vrednosti 72 eh, let. Poleg tega so se ti podatki uporabili tudi v boju proti spolnemu izkoriščanju žensk v Nigeriji. Ugotovili eh, smo eh, lahko, eh, kako potekajo postopki plačevanja tovrstnih uslug in s tem sem naštel le nekaj primerov, le nekaj primerov ki jasno kažejo, s čim se organi, sodni organi soočajo vsak dan. Vendar pa ne pravim, da je evidenca podatkov o potnikih čudežno zdravilo na področju boja proti terorizmu. Ne, ampak je pomemben del sestavljanke, ki lahko zaščiti življenja tistih, za katere smo odgovorni. Govorim o državljanih Evropske unije ne gre le za eh, organe kazenskega pregona. Tudi letalske družbe so dolga leta upozarjale na pravno vrzel, ki so jo želile zapolniti. Želile so zaščititi pravice evropskih potnikov. In eh, dokler nimamo direktive, se letalske družbe soočajo z 28 različnimi sistemi in z zelo različnimi organi znotraj posamezne eh, države članice. To predstavlja veliko vreme, breme za letalske družbe, poleg tega pa je zelo različna tudi raven eh, temeljnih človekovih pravic. obsežen okvir, ki, bi obsegal, uh, ki bi obsegal celotno Evropsko unijo, 28 držav uh, članic eh, in ki bi se moral osredotočiti na način uporabe podatkov iz evidence podatkov o potnikih, je zato ključnega pomena. Poleg tega moramo biti pripravljeni jasno in glasno reči ne, kadar Varnostni pogoji niso izpolneni. Jaz prihajam iz države, ki se vsakodnevno srečuje z eh, velikimi varnostnimi grožnjami. Drugi, ki tukaj sedijo, imajo izkušnje s terorističnimi dejanji. To uh, ni eh, črno-bela slika zbiranje poda podatkov eh, so v določenih državah uporabljali kot eh, sredstvo za zatiranje in ustrahovanje in tega dejstva nikakor ne moremo zanimariti. 15 držav članic trenutno prijema financiranje za strani Evropske komisije. Eh, pripravljajo sistem evidence podatkov o, poni, o, o potnikih. Med njimi so Slovenija, Hrvaška, Združeno kraljestvo, Romunija, Nizozemska in druge države. Potrebujemo evropska pravila in standarde na eh, tem področju. Le na ta način bomo zapolnili vrzeli, ki obstajajo na tem področju. In le na ta način se bomo izognili popolnemu kaosu in še večjim problemom. Seveda določeni posamezniki pravijo, da naj počakamo, dokler ne bomo imeli nove direktive o uh, varstvu podatkov iz evidence podatkov o potnikih in nove direktive o hrambi podatkov. Uh, medtem, ko na to čakamo, bodo, se bodo informacije izmenjavale izven eh, evropskega okvira in eh, tako se bodo lahko izkoriščale tudi vrzeli, eh, ki obstajajo med različnimi sistemi v Evropski uniji. Tega ne moremo dovoliti. Tukaj ne gre za dogovor z tretjimi državami, gre za dogovor znotraj Evropske unije, pri katerem lahko uporabimo visoke evropske standarde. Seveda, ko bosta obe direktivi, ki sem jo omenil, sprejeti, eh, bosta vplivali tudi na ta predlog. Rad bi poudaril, da želim najti kompromis. Želim, eh, da bi imeli direktivo, za katero bomo zadovoljni vsi. Moje vrata eh, so vedno odprta in poslanci to zelo dobro vedo. Vsi, ki eh, se želite še posvetovati o posameznih točkah izven eh, tega odbora, eh, ste več kot dobrodošli. Potrebujemo robusten sistem, ki nam bo omogočil, da ustrezno preganjamo resne kriminalce. Mislim, da moramo najti razumen eh, način za spopadanje z temi težavami v prihodnosti in sicer kar se da hitro. Najlepša hvala. Hotev sem reči, da si pomočil prste v vodo, ampak pravzaprav eh, si pomočil kar celo nogo. Najprej poslanci in potem, eh, najprej svet in potem uh, komisija. Um, svet pravi, da bi dva predstavnika rada spregovorila. Je to res potrebno? Sono Filippo Colombo, parlerò io per. Eh, Sono Filippo Colombo, spregovori un buon vimino sveta. Sono iz stalnega predstavništva Italije pri Evropski uniji. Najprej se v imenu predsedstva zahvaljujem odboru Libe za to priložnost, eh, da skupaj razpravljamo o tem uh, predlogu, uh, ki je za nas zelo pomemben. Kot ste pravilno povedali, gospod predsednik, je svet eh, že našo soglasje leta 2012 glede tega predloga in pred kratkem smo na politični ravni ponovno poudarili pomen tega zelo pomembnega instrumenta. Naj vas spomnim eh, na svet eh, avgusta 2014, eh, ko so bili vsi zakonodajalci pozvani, da sodelujejo za to, da bi našli soglasje do konca tega leta. Poleg tega je bilo veliko dela upravljenega tudi v okviru razprave o tujih borcih. Kot je povedal tudi poročevalec, menimo, da je to zelo pomemben instrument, pomemben instrument za boj eh, proti hudim pojavom eh, kriminala in pa terorizma. In eh, povsem odločeni smo, da bomo sodelovali z našim sozakonodajalcem, zato da bi hitro našli sporazum, ki bi nam omogočil, da bi bil ta instrument sprejet vsi eh, policijski organi poudarjajo pomen tega instrumenta, menijo, da bi lahko ta instrument imel velik učinek eh, pri boju eh, zopr tem grozljivim pojavom. Strinjamo se tudi z številnimi poslanci tega odbora in pa parlamenta nasplošno, kar zadeva zaskrbljenost glede spoštovanja zasebnosti povsem prepričani smo, da moramo sodelovati, zato da bi našli soglasje, ki nam bo omogočilo tudi odgovor na te dvome. Upam, da bomo rešitev, skupno rešitev našli k malu. Najlepša hvala. Um, hvala lepa. Sedaj pa komisija. Naj samo povem, da smo komisarja Auramopolisa povabili v odbor 3. decembra in prosili smo ga, da naslovi tudi vprašanje evidence podatkov o potnikih, eh, torej Viktorija Niči v imenu komisije. Much, Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, spoštovani poslanci, dame in gospodje. Rada bi se vam zahvalila za priložnost, da tudi komisija sodeluje v tej pomembni razpravi. Zelo eh, veseli smo, da se je ponovno pričela razprava o tej temi v tem odboru. Kar zadeva komisijo, še naprej eh, podpiramo predlog eh, za eh, vzpostavitev evidence podatkov o potnikih iz leta 2011. Komisar Avramopoulos je pri zaslišanju v tem odboru povedal, da je potrebno trenutni predlog eh, podrobno proučiti, glede na načela in kriterije, ki so izšli eh, iz sodbe Evropskega sodišča eh, glede direktive o eh, hrambi podatkov. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi smernice Agencije za temeljne človekove pravice glede sorazmerne uporabe teh podatkov. Menimo, da bi morala biti direktiva v skladu z listino o temeljnih človekovih pravicah, poleg tega eh, pa eh, mora dobiti tudi potrditev Evropskega sodišča. Evropska komisija je pripravljena sodelovati z eh, so zakonodajalci, pripravljeni smo pomagati oblikovati predlog, ki bo posem v skladu z sodbo, ki sem jo omenila hkrati pa želimo zagotoviti sorazmernost ukrepov z vidika zaščite temeljnih človekovih pravic. Trenutno službe Evropske komisije ocenjujejo ta predlog glede na elemente, ki sem jih ravno kar omenila. Trenutno potekajo notranje posveti znotraj Evropske komisije, skušamo uh, definirati uh, najboljši način uh, za obravnavo te teme v prihodnosti. Kot ste dejali, bo komisar Avramopolos sodeloval pri seji odbora Libe 3. decembra in takrat eh, vam bo predstavil konkretne pobude. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalci v senci. In sicer v vrstnem redu, eh, glede na to, kako ste prosili za čas za govor. Aksel ni prosil za besedo, si, ja, torej si zadnji na vrsti. Birgit eh, Sipr. Najlepša hvala. Danes bi rada podala nekaj splošnih pripomb glede vprašanj, ki so povezana eh, z eh, direktivo PNR in tudi z drugimi ukrepi. Če se spomnite eh, razprave, ki je potekala danes do povdne, pa tudi pretekli teden z Robertom Van Rytom iz Europola, potem se spomnite, da smo slišali, da obstaja možnost izboljšav na področju izmenjave informacij med državami članicami in pa evropskimi agencijami ter med državami članicami. Mislim, da smo pretekli teden slišali tudi, da, vsi, da se vsi ukrepi za boj proti terorizmu ne uporabljajo enako učinkovito v vseh državah članicah. Torej, moramo zagotoviti, da se bodo obstoječi ukrepi uporabljali, kajti le tako bomo lahko ugotovili, ali potrebujemo dodatne ukrepe in v kolikšni meri bi ti dodatni ukrepi zagotovili dodano vrednost v boju proti kriminalu. Druga točka je, da smo med tem prejeli sodbo Evropskega sodišča glede direktive o hrambi podatkov nisem pravnica, eh, sem eh, pa nekoliko nezadovoljna z tem, da Evropska direktiva več ne velja zaradi tega, ker je Evropsko sodišče dejala, da ni v skladu z evropskimi pravili in vrednotami. Kaj pa nacionalne direktive, ki so eh, evropski direktivi zelo podobne, te še zmeraj veljajo. Če tudi se vse države eh, članice upirajo na iste vrednote in na ista načela. Nisem pravnica, ponavljam, ampak eh, ta situacija meni niti malo všeč. Timothy Kirkhope je omenil, da številne države članice prijemajo podporo, finančno podporo Evropske unije za izvajanje sistema evidence podatkov o potnikih, ampak če države članice eh, ne rabijo spoštovati evropskih pravil in določil, eh, potem uh, moramo to storiti mi. Torej, moramo preveriti, če in dokolikšne mere ima sodba Evropskega sodišča vpliv eh, na evidenco podatkov o potnikih in na druge ukrepe, ki jih bomo sprejemali v prihodnosti. Biti moramo torej zelo previdni glede vprašanja, ali naj čakamo na novo direktivo o hrambi podatkov in tukaj zelo jasno govorim o direktivi 2001 je Timothy Kirkhope dejal, eh, to lahko traja zelo dolgo, ampak žal mi je, eh, zato ni kriv Evropski parlament. Po zelo dolgi razpravi smo eh, prišli do skupne odločitve, če tudi so bila naša stališča zelo različna že od samega začetka. Države članice pa ne morejo sprejeti odločitve, torej, če želijo nove ukrepe. glede zbiranja podatkov potrebujejo skupne standarde, še prav posebej eh, glede direktive, glede na to, kar smo slišali danes in pretekli teden strani Roberta Wainwrighta. Sem prepričana, da skupna pravila v, ne le v direktivi, ampak tudi v uredbi ne predstavljajo bremena, so nujno potrebna, če želimo izboljšati vzajemno priznavanje tudi na pravosodnem področju in na področju kazenskega pregona. Torej, potrebujemo eh, dodatne ukrepe in države članice so tiste, ki morajo najprej opraviti svoje delo. To je vse, kar želim povedati v tem trenutku. Nasplošno o tem vprašanju. Dobro, naslednji je Jan Albrecht. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi poročevalcu za predstavitev eh, situacije na eh, tem področju. Naj najprej povem, da eh, obžalujem, da tudi Evropsko sedišče ni prepravilo svojega stališča po sprejeti sodbi Eh, glede direktive o hrambi podatkov. To nam bi bilo veliko pomoč in mogoče bi lahko to uredili naslednji, v okviru naslednje seje. Kar zadeva naslednjo točko, menim, da je zelo pomembno razumeti, da nihče ne nasprotuje boljši izmenjavi podatkov med eh, organi kazanskega pregona. Ravno nasprotno, vsi smo se strinjali oziroma večina se je strinjala eh, glede eh, evropskega eh, preiskovalnega naloga, eh, ki bi lahko bil eh, v veliko korist. Torej, to podpiramo in povedati moram, da sem se sam za to zelo zauzemal, kajti povsem prepričan sem, da gre za nujen postopek, kajti trenutna izmenjava informacij ne deluje in vse pomankljivosti se vežejo na eh, pomankljiv prenos podatkov eh, med eh, državami članicami, ko gre za resne kazenske prestopke, čezmejne resne kazenske postopke in pa za teroristična dejanja. Evropsko sodišče je torej sprejelo odločitev glede direktive o hrambi podatkov in zelo zadovoljen sem, da je Evropska komisija to eh, sodbo sprejela in rečeno je bilo, da to upošteva tudi komisar Auramopolus, eh, zato pa moramo razmišljati, razmisliti tudi o zbiranju eh, podatkov iz evidence o potnikih. Najprej je potrebno oceniti pravni okvir, tako da bomo vedeli, kako daleč lahko gremo. potrebno se osredotočiti na temeljno določilo v tej sodbi. Gre za eh, člen 59, eh, kjer je zapisano, da medtem, ko skušamo prispevati k eh, boju proti terorističnem dejanjem, Ne moremo pozabiti na ravnotežja med, na, naravnotežje med zagotavljanjem podatkov in pa med resnostjo grožnje eh, za javno varnost. Pri tem je potrebno upozori, upoštevati tudi eh, obdobje trajanja hrambe podatkov, potrebno je upoštevati geografsko področje, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi posameznike, ki bi lahko eh, z hrambo oziroma zahtevo po hrambi svojih podatkov prispevali k eh, eh, pregonu resnih terorističnih osumljencev. Torej, to je ključnega pomena. In direktiva o uporabi evidence podatkov o potnikih ni predvidena pod temi pogoji, ne za posebno skupino ljudi, ne za določeno geografsko območje in ne za določen čas trajanja. Predvidena je za vse potnike, ki prihajajo v Evropsko unijo ali pa izstopajo iz Evropske unije. In glede na predlog Evropskega sveta naj bi šlo celo za potnike, ki potujejo znotraj Evropske unije in hramba podatkov je predviden za obdobje petih let. Po tej sodbi mislim, da se ne moremo vrniti eh, k prejšnjim postopkom in eh, slišim, da se tudi komisija z tem strinja. Torej, jaz bi predlagal, da dokler komisija ocenjuje to eh, situacijo, da komisiji zagotovimo možnost, da ponovno uh, oceni ta postopek in da uh, ne predstavi postopka, ki ne bi bil v skladu z temi priporočili. Poleg tega moramo, smo tudi mi naslovili vprašanja pravni službi 8. aprila in počakati moramo, eh, da eh, pravna služba poda eh, svoje mnenje. Videli bomo, koliko manevrskega prostora bomo še imeli na področju hrambe podatkov. Še enkrat povsem se zauzemam za pravni okvir izmenjave informacij. In to organi kazenskega pregona zahtevajo že danes. Temu niti najmanj ne nasprotujem. Nasprotujem pa dodatni obvezni hrambi podatkov, ki je predvidena v tej eh, direktivi. In eh, zato direktivo ne moremo nadaljevati v takšni obliki zaradi sodbe Evropskega sodišča. Dobro kar precej časa sem dal poročevalcem v senci, to je prva izmenjava mnen. Eh, mogoče sem nekoliko preveč nestrpen. Eh, kolegi, bodite kar se da kratki. Kornelija. Poročevalka v senci za skupino Gue. Ja, najlepša hvala, Klot. Ja, vrtimo se v krogu. In to lahko vidi vsak. Eh, skoraj pri vsaki seji razpravljamo o uporabi evidence podatkov o potnikih in vsakič ugotovimo, da imamo sodbo Evropskega sodišča, sodbo Evropskega sodišča, ki zelo jasno pravi, da je hramba podatkov, kot je prevedena v direktivi, v nasprotju z evropsko zakonodajo. Torej je ta direktiva nična in eh, na tej osnovi ne moremo napredovati. Člen 29. Glede tega je delovna skupina že leta 2011 dejala, da eh, ta člen tudi vsebinsko ni smiseln in da ni smiselna evropska evidenca podatkov o potnikih. Predlagano je bilo, da bi se zbirali le določeni podatki eh, in da bi se ti podatki tudi hranili. Torej, prvič spoštovati je potrebno listino o temeljnih človekovih pravicah kot eh, osnovo za hrambo podatkov, drugič eh, potrebno je upoštevati načelo pravičnosti in poleg tega tudi postopek push. In, to je zahtevala že delovna skupina, torej leta 2011. Pred kratkim pa je bil predložen nov dokument, kjer se govori o sorazmernosti predlaganih eh, ukrepov. potrebno preveriti, ali lahko eh, zakoni stopijo v veljavo, preden jih sploh predlagamo. In vprašanje je, eh, dokler obstoječi ukrepi veljajo, ali je sploh moč uvesti novo zakonodajo. Če je bila izvedena analiza, me zanima, kakšni so bili rezultati, kateri ukrepi niso bili učinkoviti, kje obstajajo vrzeli zakaj potrebujemo uh, ta novi ukrep. In še drugo vprašanje. Oceni analize. Rezultati analize, ali nam jih boste predložili, jih lahko prejmemo, ali pa morda analize sploh niste izvedli. Uh, Eh, zanima me odgovor sveta in komisije. In vedno znova slišimo, ja, v državah članicah se razvija sistem evidence podatkov o potnikih, zato moramo poskrbeti za harmonizacijo. Naj vas spomnim na to, da je ta Evropska unija in pa tudi Evropski parlament, eh, izmed tudi Evropski parlament, eh, da sta storila napako in zagotovila finančna sredstva za to področje, ne da bi zato sploh imeli pravno podlago tako namenjamo milijone državam članicam in eh, zato se sprašujem, kako bomo sploh vzpostavili enotni sistem. Po eni strani pravite, da je ta sistem potreben. Mislim, eh, da je to že odvečna razprava, eh, od katere se lahko le oddaljim. ne glede na to, o kakšnem sistemu e, uporabe podatkov iz evidence podatkov o potnikih govorimo, ne vem, o katerih sporazumih govorimo s Kanado ali s katerokoli drugo državo, počistiti moramo pred lastnim pragom, sicer ne moremo nadaljevati. Najlepša hvala, sedaj pa poročarko senci za Alde, Sofi Intveld. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Kot uh, moji predhodniki, uh, tudi jaz nisem uh, zadovoljna, da je ta točka na dnevnem redu, kaj si eh, lansko leto smo glasovali proti in eh, nobenih novih elementov ne vidim v tem predlogu. Zakaj je to spet na dnevnem redu? Kaj se je premaknilo? Eh, poleg tega je Kornelija ravno kar povedala, da je do pred letom oziroma letom in pol eh, samo ena država imela vzpostavljen sistem in to je bilo Združeno kraljestvo. Nihče drug ni imel eh, to vrstnega sistema ampak od takrat je Evropska komisija financirala vzpostavitev nacionalnih sistemov. Eh, v mojem eh, slovarju bi to označili eh, z podkupovanjem. Gre za zagotavljanje sredstev državam članicam, zato da bi se pojavila potreba po harmonizaciji. E, imamo razlog za direktivo. To je podkupovanje. In, e, To se mi zdi omeležavajoč eh, način vodenja politike. Evropski komisar sam eh, priznava, da so številne države članice eh, imele zelo nejasno pravno podlago za vzpostavitev tega sistema. Zaradi tega me zanimajo natančni podatki Evropske komisije o financiranju in sicer me zanima uh, ocena eh, situacije v posameznih državah članicah, ampak teh informacij še nismo prejeli. Potem pa, če se vrnemo k eh, potrebi po eh, direktivi Evropske unije, nihče ne preprečuje državam članicam, da spostavijo lasne sisteme. To lahko storijo, če želijo. Lahko izmenjujejo podatke, če želijo. Zakaj potrebujemo direktivo Evropske unije? če bomo imeli direktivo Evropske unije, potem eh, bodo tiste države članice, ki tega sistema še nimajo, morale vzpostaviti sistem eh, izmenjave podatkov eh, iz evidence podatkov o potnikih. Ampak spomnite se, da je nizozemski parlament z veliko večino glasoval proti temu predlogu nizozemskega premijeja. Sistematično zbiranje eh, podatkov o potnikih je potekalo na nizozemskem dolga leta brez ustrezne pravne podlage, ampak to je že drugo vprašanje. Potem pa gre tukaj tudi za vprašanje subsidijarnosti. Zares ne razumem, zakaj bi eh, države članice morale eh, biti zavezane k izpolnjevanju te direktive. Če imamo toliko nacionalnih sistemov, potem bomo seveda potrebovali ustrezno pravno podlago. Ampak mislim, eh, da eh, so nas eh, z zavezanimi očmi pripeljali v to situacijo. Po eni eh, strani gre za boj proti terorizmu, proti eh, spolnemu izkoriščanju, gre za javno zdravje, za terorizem, za džihadiste, ki potujejo v Sirijo. Vse to so argumenti. Mene pa res zanima, zakaj pri tem pravzaprav sploh gre. nova utemelitev eh, za identifikacijo in nadzor nad potniki v Sirijo oziroma džihadisti v Sirijo se eh, mi ne zdi dovolj dobro utemeljena. Kajti tudi, če bi ta Evropski parlament kmalo glasoval o eh, direktivi Evropske unije, bo potrebno to direktivo še zmeraj izvesti v državah članicah in to traja zelo dolgo samo uh, spomnimo se, kako uh, so nam predložili direktivo o eh, hrambi podatkov, ki smo jih morali sprejeti v treh mesecih, kajti zadeva je bila zelo nujna, morali smo se boriti proti terorizmu, proti kriminalu. In veste kaj? Po, uh, Leta kasneje se je izkazalo, da države članice te direktive niso izvedle, torej ta direktiva vendarle ni bila tako nujna. In Če je vse to res tako nujno, potem eh, naj se države članice vzamejo skupaj in sprejmejo direktivo o varstvu podatkov, če so resne glede tega, čeprav se meni ne zdi, da je temu tako. Eh, ampak mogoče vsemu skupaj sploh več eh, ne sledim. Gre za vprašanje politične volje. Če države članice to želijo, potem lahko to tudi storijo in lahko se zelo hitro odločijo. To so dokazale v preteklosti. Torej, če bi želele varstvo podatkov, bi lahko odločitev sprejele že jutri. Kajti Evropski parlament jim je že dal matrico, torej ničim ne preprečuje te odločitve. In še eno vprašanje, Sofi samo še zadnja točka. Ja, rada bi povedala, kaj o tem mislim. Kar zadeva potrebo, potrebo po tej. Po uporabi teh podatkov. Ja, prepričana sem, da so podatke o potnikih koristni, ampak ali so res nujno potrebne in potrebno razmisliti o vseh načinih uporabe teh eh, podatkov. Vem, da je to koristno v boju proti trgovanju z mamili, z ljudmi, vendar pa tega ne moremo izenačiti z terorizmom in pa javnim zdravjem. Torej potrebujemo dokaze in nikoli nismo prijeli nič drugega kot uh, anekdote, ki preprosto niso bile dovolj prepričljive in uh, odkrito povedana. Eh, varnostne agencije in organi kazenskega pregona imajo dostop do teh podatkov, eh, le eh, problem je le ta, da si podatkov ne izmenjujejo in prehajam k zaključku, gospod predsednik. Še moja zadnja točka in tukaj gre za načelno vprašanje. Gospod Kirkop je dejal, ja, da razume, da eh, so določene države eh, članice v preteklosti dajale velika pooblastila za nadzor nad državljani. Ampak naj vas opomnim, da obstaja vsaj ena država, ki uporablja eh, zakone glede boja proti terorizmu za to, da ustrahuje novinarje. Torej, bodimo zelo pozorni pri sprejemanju tovrstnih direktiv. Najlepša hvala. Aksel, eh, ker želim biti pravičen, boš eh, tudi ti dobil toliko časa kot predhodniki, ampak to pomeni, eh, da bodo drugi poslanci dobili zelo malo časa, kajti poročevalci v senci so porabili precej časa to je izmenjava mnen, gre za eh, prvo ponovno izmenjavo mnen o uporabi podatkov iz evidence o potnikih. Torej, kolege, prosim, bodite potrpežljivi. Ampak, Aksel, vzemi si čas, kaj ti eh, tudi ti si upravičen do istega časa kot ostali poročevalci v senci. Delo organov kazenskega pregona je trenutno omojeno, če eh, jim ne zagotovimo analize ustreznih podatkov. To spada k uspešnemu postopku kazenskega pregona. Gre za uporabo podatkov iz eh, analize podatkov. Ne moremo eh, vsem kriminalcem pustiti, da se vozijo po Evropski uniji in kazenski pregon je danes eh, dosegel eh, svojo funkcionalno mejo. To pomeni, da na določenih eh, področjih kazenski pregon ni več mogoč zaradi tega, ker ne prejemamo določenih podatkov torej moramo mi kot zakonodajalci poskrbeti za ravnotežje, za uporabo ustreznih podatkov z namenom kazenskega pregona. Pri tem pa moramo seveda upoštevati človekove pravice in zagotoviti seveda tudi varstvo podatkov. Vendar pa bomo morali poskrbeti tudi za premik. Imamo organiziran kriminal, terorizem, imamo desničarski ali pa levičarski ekstremizem in vsi ti eh, pojavi so v razcvetu v zadnjem času mi pa razpravljamo samo o tem, kako vse skupaj sorazmerno zasnovati. In uh, vsi ti kriminalci uh, imajo eh, prednosti zaradi tega, ker ne najdemo soglasja. Ali smo proti zbiranju podatkov na uh, področju kazenskega pregona, potem ne bomo dosegli napredka na tem področju, ali pa bomo omogočili uporabo podatkov in eh, zagotovili ustrezen nadzorni sistem ali pa bomo uvedli ustrezne varovalke, tako da bomo upoštevali tudi človekove pravice in varstvo podatkov. Na ta način bomo preprečili tudi zlorabo eh, podatkov. Na ta način eh, bomo zagotovili tudi sorazmernost. Lahko bi eh, vzpostavili poseben organ, eh, ki bi ga sestavljali sodniki ali pa kakršenkoli drugi postopek, ki bi omogočal nadzor nad uporabo podatkov. Potrebno pa je doseči napredek. Na vse zadnje sem spada tudi hramba podatkov, če podatkov ni na voljo v kazenskem pregonu, potem eh, je ta postopek neuspešen in Evropsko sodišče ni eh, izključilo eh, možnosti uporabe shranjenih podatkov. Uporaba teh podatkov je možna, če je zagotovljen ustrezen nadzor in še podatki o potnikih. Imamo primere iz Združenega kraljestva in ZDA, ki kažejo, da uporaba teh podatkov vodi v uspeh. In uh, potrebno je uporabiti dognanje z tega področja in jih vključiti v ta portfelj, v analizo podatkov in zato ne moremo vsega skupaj vnaprej izključevati, ampak moramo zagotoviti ustrezne varovalke. Kdor tega sporazuma ne želi, uh, ta tvega eh, pravno vrzel na, evropske, na evropski ravni. Države članice bodo tako same vzpostavili sistem, eh, ki ga na evropski ravni ne bomo mogli nadzirati. In eh, če bodo države članice vzpostavili sistem, bodo prejele tudi finančno podporo. Varstvo podatkov ni predpogoj eh, za direktivo o varstvu podatkov. Direktiva o varstvu podatkov ni predpogoj za eh, to direktivo o uporabi eh, evidence podatkov o potnikih kajti v primeru direktive o varstvu podatkov gre zgolj za zaščito zasebnosti posameznika, ne gre pa za boj proti kriminalu in terorizmu. Torej moramo, moramo dovoliti uporabo teh podatkov, kajti. Zatem, ko ne sprememo nobene odločitve, državam članicam nič ne prepovedujemo in poleg tega to ni dobro za državljane, kajti tako državljani nimajo enotne zaščite. Poleg tega pa to ni dobro tudi za boj proti kriminalu. Če, bomo, eh, če se bomo zmeraj posvečali zgolj sorazmernosti, eh, potem bomo zgolj zapravili čas, če ne bomo poskrbeli tudi za ustrezne ukrepe. Okay, you, okay. Hvala. Kolegi, zdaj pa imam manjšo težavo. Želel sem se vrniti ne sicer na samo vsebino, pač pa na to, kako bomo nadaljevali. Imamo predstavitev komisarja Vrmopolusa 3. decembra, to v vsakem primeru. Da odgovorim Sofi Infeld, zakaj je to na dnevnem redu in drugim, zakaj o tem razpravljamo. Ampak moja težava je, končati moramo 12.30, samo par minut več nam morda lahko mogoče tolmači. Ampak imam še vrsto govorcev, Kolege prosim, če mi hočejo pomagati in se morda odpovejo. Ana, Karlos, še kdo? Glede na to, da ste vsi poročevalci v senci že spregovorili. Gospa Tomašič, hvala. Varnost je veliko prepomembna, da bi to prepustili eh, zasebnemu sektorju pri evidencah podatkov bi se morali bolj potruditi, da ne padajo podatki v napačne roke. Če bomo imeli ustrezno zakonodajo, potem bomo otežili preprodajalcem mil in bomo tudi onemogočili mladim, mladoletnikom, da bi potovali iz EU v Sirijo, kot se je dogajalo nedavno. Tereza, 30 sekund. I'll, I'll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 to vprašanje, ne da bi pri tem zakrival dejstvo, da sam podpiram eh, Evropski PNR. Vendar pa imamo sodbo sodišča z dne 8. aprila, to moramo imeti v mislih, potem pa še imamo glasovanje, ki je potekalo po sodbi 25. aprila. Naj vas spomnim, da smo imeli 30, 25 in 5, torej 5 vzdržanih plus 25, to je 30. Vsaj tako se spomnim jaz. Kaj zdaj lahko naredimo? Pravno gledano, mislim, da imamo samo dve možnosti. Prva možnost je ta, da z istim zakonodajnim predlogom poročevalec gospod Kirkop predstavi svoje poročilo kot poročevalec, če želi spremeniti to, kar je bilo narejeno prej, pri čemer moramo imeti v mislih, kaj od nas zahteva sodba z dne 8. aprila. Seveda imamo tudi roke za vložitev predlogov sprememb in siceršnji običajni postopek. To je ena možnost. Druga možnost je naslednja. Evropska komisija razmišlja razmišlja precej in očitno želi spremeniti svoj zakonodajni predlog. V tem primeru bomo morali počakati na nov predlog komisije, ki, ko ga bomo dobili, bomo obravnavali po enakem postopku. Gospod Kirkop, vem, da želi v naslednjih nekaj dneh govoriti sporočevalci v senci, da bi se odločili, po kateri poti. Kakšen je naš koledar? Imamo današnjo razpravo. Srečanje gospoda Kirkopa z poročevalci v Senci. Tretjega bo pri nas komisar Avramopolus. Zakaj? Zato, da nam pove, kaj bo komisija naredila glede sodbe z dne 8. aprila. 3. in 4. decembra bomo gostili ministra za notranje zadeve Francije in ali notranjega ministra Nemčije. Zakaj? Zato, da se pogovorimo o učinku in o nujnosti evropske evidence in tudi, da se pogovorimo o nevarnosti tako imenovanih tujih borcev. In za zaključek 11. decembra bo pravna služba tega parlamenta predstavila poročilo, ki se nanaša na prilagajanje sodbe z dne 8. aprila direktivi o PNR. To je sedanja situacija. Kaj torej zdaj? Kot vemo, nujno je, namreč videli ste podatke 5, 25, 30 ali 30, 30. Kaj še imamo? Imamo sodbo ki je ne moremo zaobiti, sodbo je pač treba spoštovati in to pomeni, da je zakonodajna pot pravzaprav že jasna in vi, gospod predsednik, boste morali biti tisti, ki nas boste vodili skozi ta proces. Hvala, gospod Tijas Demera in hvala, da ste se omejili zgolj na postopkovna vprašanja. Timoti, vračam se. K tebi vem, da je zelo zahtevna naloga, ne bi pa pravzaprav rad da se spuščaš vse pripombe poročevalcev v senci. Teresa, Teresa se odpoveduješ svojemu času. Teresa, se lahko prosim odpoveš. A, ni dovolj časa. Bi te zelo motilo. No, če je nujno, se bom odpovedala. Če te ne moti, zelo se ti bom drugič odužil. Ampak, če nam tudi tolmači ne zamirijo, da potegnemo še nekoliko za par minut. Timoti. Ja, v času, ki ga zdaj imamo in sam nočem zadrževati tolmačev, no, se par minut imate. Mislim, da v tem času, ki je na voljo poročevalcu, ni dovolj časa, da obravnavam vsa vprašanja. Bom pa kontaktiral poročevalce v senci in. Uh, Kontaktiral jih bom glede nekaterih zadev, ki so jih sprožili danes do povdan, da vidim, če se da to urediti neposredno z njimi. Par stvari pa bi omenil. Slišal sem vrsto stvari. Nekateri ste govorili stare stvari, že znane, drugi pa nove. In resnično moram reči, da se stvari premikajo. Mi smo zdaj v zelo drugačnem položaju kot pred letom ali dvema. Grožnje so zelo drugačne. In dejal bi, da vsakdo, kdo je govoril pred nami, vsak strokovnjak na tem področju dobro ve, kaj se dogaja eh, z vidika kriminalitete, tvegan in tako dalje. Evropski eh, sporazum o PNR bi bil zelo pomemben za organe odkrivanja in preprečevanja. To je izjemno pomembno. Jaz sem zakonodajalec, zastopam neko državo, obenem pa to, kar govorimo, o čemer govorimo tu, pomeni, da nihče ne more biti sebičen. Pač pa si moramo pogledati evropske državljane kot celoto in vzpostaviti potrebne standarde. Nekoliko hinavsko pa se mi zdi, čeprav sovražim to besedo, ampak jo bom. Zdi se mi nekoliko hinavsko, da je govora samo o hrambi, kar je seveda zelo pomembno. Potem listina o temeljnih človekovih pravicah, kot je Sofi dejala enake visoke, če ne više standarde, imamo tu, kot smo jih pripravljeni ponuditi glede uredbe o Europolu, o kateri razpravljamo. Z četrto direktivo o pranju denarja nihče ne postavlja istih vprašanj, kot jih postavljajo meni pri tem predlogu, kjer pravzaprav zahtevamo več informacij od ljudi, informacij zasebne narave, kar bi jih moralo skrbeti, recimo v direktivi o pranju denarju. Nihče teh vprašanj tam ne postavlja, postavlja jih tukaj, pri tem vprašanju. In človek se vpraša, zakaj, zakaj imamo ta dvojna merila. Naredimo isto potem z direktivo pri pranju denarja, pri uredbi o Europolu, podobno kot pri mojih predlogih, če hočemo biti logični in nehinavski resnično se mi zdi, da je to zelo, zelo zaskrbljujoče. Sem, sem bil popolnoma iskren. Potrudil sem se poiskati varovalke, standarde, ki so nam trenutno na voljo, pri čemer vem, da ko bo razjasnjena situacija o varstvu podatkov, bodo te varovalke seveda uporabljene za to direktivo. Več kot toliko pa res ne morem narediti. Zato bom vključil vse to, predlagam, da gremo naprej. Hvaležen sem za te pripombe glede poti naprej, kako nadaljevati, to bom upošteval. Ampak, gospod predsednik, mislim, da je to izjemno, izjemno pomembno. Dve leti in pol to obravnavam. Sophie, ni všeč, da je to na dnevnem redu. Vem, da je njenih zadev bilo veliko na dnevnem uh, redu. Moram reči, da vem, kako se zadeve spreminjajo. Ampak prepričan sem o vsebini. Vem, da moram prepričati druge. Verjetno nikoli ne bom eh, prepričala selfi. In upam, da ne bo izpodbijala moje pravice, da sem tudi jaz na dnevnem redu. Uh, glede na to, kaj vse ona vršča na dnevni red. Tudi nekatere stvari, ki jih zelo težko razumem. Ampak vztrajal bom, potrudil se bom, potrudil vam bom zagotoviti formulo, ki bo spremljiva za vse. Hvaležen sem za čas, ki sem ga do sedaj imel danes. Naj kolegom razložim, da beseda, ki jo je Timothy uporabil, flipping, je sicer eh, beseda, ki lahko pri kom povzroči frustracijo, ampak je normalna beseda. Torej, te evidence PNR so najbolj kontroverzen dokument, o katerem smo do sedaj razpravljali. O tem bodo govorili tudi koordinatorju. Hvaležen sem vsem kolegom glede tega, kako naprej. In eh, zelo pomembno je, da o tem razpravljamo zdaj, kajti mislim, da bo zdaj to vse v rokah koordinatorjev in poročevalcev v senci. Zelo pomembno je, da smo imeli izmenjavo mnen, zato da je zadeva ponovno prišla v domeno odbora. Hvala lepa vsem poročevalcem in poročevalcem v senci. Hvala lepa.